gut. Guten Morgen, liebe Dobro jutro, kolegice in kolegi. Začenjamo seje našega odbora. Naš čas je omejen, zato bi morali začeti kar se da zgodaj. Sprejeti bo treba dnevni red. In v tem dnevnem redu imamo takoj predlog manjše spremembice kot veste, bo gospod komisar Levandovski prišel okoli pol desete in takrat bomo govorili o revizijskem dokumentu, o pregledu in se lotili vseh vidikov, ki so tam opisani. Zato predlagam, da dnevni red nekoliko spremenimo. v tem smislu, da točko 5 prenesemo na točko 3, tako da bo lahko Salvador podal uvod v svoj dokument, samo uvod. In potem bomo v razpravi z komisarjem obravnavali vse ostale zadeve skupaj. To se pravi, da bomo skupaj z četrto točko obravnavali tudi našo tretjo točko. V okviru usklajevalnega postopka sem že slišala, da želijo posamezni kolegi nekaj povedati k posameznim elementom teh dokumentov, vsi še niso tukaj in na vsak način bomo malo kasneje vodili osrezno razpravo s komisarjem. Se vsi s tem strinjate? Da, zadeve tako. Spremenimo. Nišče ne ugovarja in če ne vidim, da bi kdo ugovarjal ali ne slišim, potem sklepam, da je to sprejeto. Zdaj sem pri sporočilih, ki jih ni prav veliko. Ta seja je na splitu, se neposredno prenaša. Koordinatori so pripravili delovni program za naslednje leto. In ko bomo končali s prvo fazo na področju horizontalne tematike, bomo prišli na sektor s področjem keteme in njihovo usklajevanje. Kmetijstvo, kohezija, solidarnost, potem pridejo ostale politike. Strategija, ki naj bi podprle strategijo EU 2020. Bolj natančno smo opredelili, katere politike sodijo zraven, transevropska omrežja, energija, raziskave, inovacije. Govoriti bo treba tudi o naši zunanji politiki in ne smemo pozabiti na to, kar imamo trenutno zapisano v proračunu po državljanstvu. Hkrati pa moramo poskrbeti za ustrezno financiranje naše uprave, administracije. Prav gotovo ne bomo o administraciji govorili tri in pol ure, ampak na vsak način eh, mora biti omenjena. To je eno. Drugo pa je, da smo govorili tudi o hearingih, kakšna naj bi bila struktura takšnega seminarja. Tudi, če bi si včeraj to zapisali, potem to ne bi nujno ustrezalo današnjemu stanju. Zato ste dobili samo strukturo tega eh, seminarja oziroma hearinga. Sekretarjat eh, je natančno obdelal vse, kar je dobil od posameznih političnih skupin. Pobud je bilo kar veliko. Marsikoga smo že pozvali k sodelovanju na tem srečanju. Nekateri so se odzvali, drugi so odpovedali svoje sodelovanje. Čez en teden bomo imeli približno seznam ljudi, ki so pripravljeni z nami razpravljati o vseh teh temah. In še zadnje sporočilo, tretje sporočilo. S koordinatorji smo se dogovorili, da bomo kar zadeva naslov, da tukaj ne bomo začeli voditi neke težke filološke uh, razprave, saj vemo, kaj se zgodi, če se začnemo prepirati o posameznih besedicah, potem lahko spostavimo kar novo delovno skupino za, v ta namen. S tem smo se vsi že kdaj ukvarjali v našem življenju. Zato smo se dogovorili. Naslednje. Poročevalec je pripravil izhodišče in vse politične skupine smo pozvali, da pošljajo svoje predloge, predloge, ki jih bo poročevali zdobil, si bo gledal in potem pripravil spremenjen predlog, ki ga bomo obravnavali na naslednji seji koordinatorjev in potem bomo prišli tudi do ustreznega naslova. Če bi si želela kratek eh, naslov, kratek in jedrnat naslov, zato bi poročevalca že takoj eh, prosila, da ne sprejme vseh predlogov iz vseh političnih skupin, tako da bomo imeli neskončno dolg naslov na koncu. No, toliko k mojim sporočilom, tako lahko postopamo, pa še nekaj. Vedno znova pravimo, da želimo sodelovati z nacionalnimi parlamenti en cel sestanek z nacionalnim parlamenti ne bo prinesel ničesar, zaradi tega, ker bo vsak podal svojo izjavo, potem pa nam bo zmanjkalo časa za razpravo. Vse skupine iz nacionalnih parlamentov, ki so pripravljeni priti v Brusel, pa tudi v Štrasburg, bomo sprijeli. Imeli smo pri nas že veliko skupino iz polskega sejma. In um, na dolgo in široko smo razpravljali tudi o njihovih pričakovanjih. Seveda smo mi povedali, kakšna so naša pričakovanja glede njihove vloge. In to tako lahko poteka. Bom pa sestavila tudi dopis, ki ga bom poslala tistim, ki so nacionalni parlamenti pristojni za evropska vprašanja če ne bodo k nam prišli osebno, potem lahko podajo tudi pisno izjavo. Ta dopis bom razposlala v tem tednu. Toliko zato, da boste vedeli, če vas bo kdo vprašal iz nacionalnih parlamentov. Zdaj pa prehajamo na peto točko, ki smo jo potegnili naprej. James. Juta dve kratki zadevi kje v delu odbora bomo imeli dolžino finančne perspektive. To je pomembno vprašanje za odbor za proračun. To je treba razumeti tudi v kontekstu tega, kar je povedal komisar Levandovski, ko gre za desetletno perspektivo. To je poroti vsemo, s čimer smo se kdajkoli ukvarjali v parlamentu. Videti moramo, kakšen bo časovni okvir, brez tega se ne moramo pogovarjati o številko in na eh, nobenih podrobnostih. Eh, mogoče bi lahko poročevalec eh, podal nek, v svojem dokumentu podal tudi nekaj podatkov o časovnem okviru. Kar zadeva ta hearing, veliko smo govorili o strategiji EU 2020, ki je nekako v. Vakmu, zanima me, kako bo e, svet izgledal v letu 2020, e, kaj se bo zgodilo z Kitajsko in ostalimi e, državami. In na osnovi teh sprememb bi morali mi oblikovati tudi politiko v Evropski uniji, potrebovali bi kakšne trende. Včeraj smo se ukvarjali tudi z zunanjo dimenzijo strategije EU 2020. Hvala lepa. Dobili smo že kar nekaj pobud v tej smeri sekretarjat eh, poskuša zadeve pripraviti čim bolj eh, uravnoteženo in namerava povabiti tudi tiste, ki so nekoliko bolj kritični, kar pa zadeva dolžino časovni okvir v, torej za delovni program za 2010 smo se že dogovorili in o dolžini finančne perspektive bomo govorili za Miklauža, kjer bo prišel Salvador z vrečo in potegnil ven ta dokument. E, to je samo hec, ampak prav gotovo bomo takrat govorili tudi o obdobju, o dolžini tega obdobja. Zdaj pa k točki 5, ki je zdaj točka 3. Vsi imamo ta dokument, v obliki papirja, ko se boste vrnili v svoje pisarne, boste dokument našli tudi v svojem poštnem predalu, elektronskem poštnem predalu. Salvador bo pa podal zdaj kratek uvod. Gracias, eh, presidenta. Una breve. Hvala lepa, gospa predsedujoča, najprej nekaj k naslovu, kot eh, je bilo že povedano, si tudi poroževalec želi čim krajši naslov. Se bo pa treba dogovoriti tudi z drugimi političnimi skupinami, tako da lahko obljubim, da naslov ne bo dolg več kot tri vrstice, koliko bo to besed, pa ne, moram videti. Na vsak način bo to enostaven stavek. Predložen dokument zajema nekaj tehničnih eh, vidikov, ki bodo vplivali na skupni proračun. Včeraj na seji usklevalnega odmora smo od gospodala Masurja vsega, tudi slišali, da je vsota neporabljenih sredstev, ki se plačujejo nazaj državam članice, eh, članicam v višini 15 milijonov evrov, to je več kot eh, tretjina letnega proračuna, kar pomeni, da je treba priskrbeti za ustrezno izvajanje proračuna. Mar si česar ne porabimo in to tudi bistveno vpliva na naše delovanje. 317. člen pogodbe pravi, da prora, da je treba proračunska sredstva porabiti v soglasju z državami članicami v skladu z načeli dobrega gospodarjenja. Tisti denar, ki ni porabljen in se vrača državam članicam, je proračun, ki v finančnem in političnem smislu ne ustreza ciljem, ki smo se jih zastavili pri pripravi tega proračuna. In to je eden osnovnih eh, vidikov dela parlamenta, tako odbora za proračun kot eh, odbora za nadzor proračuna. S tem vprašanjem se ukvarjamo tudi v razpravah z svetom in komisijo. Naš odbor za proračun se mora s tem problemom prav gotovo ukvarjati. Kar zadeva predloženi dokument, se najprej zahvaljujem sekretarjatu. Gre pa tukaj za poenostavitev. Še vedno čakamo na sporočilo komisije, ki ga še nismo dobili. Upali smo, da bo prispelo v novembru, ampak po najnovejših sporočilih sekretarjata se to ne bo zgodilo. Ko? Por tanto, este do... Ko bomo dobili te predloge, bomo to vključili v refleksijski dokument. Potem bomo pa vključili tudi poenostavitve, kar zadeva nadzor, boste našli vse zadeve na drugi ali tretji strani, načela, ki smo jih sprejeli, načela za izvanje proračuna, učinkovitost in varčnost eh, sta ti načeli, potem moramo upoštevati tudi vlogo računskega sodišča, ki bo na koncu vse preverjalo. Posebno težišče pa je tudi pri izvajanju. Tukaj imamo tri možnosti v finančni uredbi, centralizirano izvajanje, skupno izvajanje in skupnostno izvajanje. Centralizirano izvajanje to v bistvu počne Evropska komisija. To velja tudi za določene evropske in določene institucije Evropske unije, kot je Evropska investicijska banka. Ti gremi Evropske unije imajo možnost lastnih proračunov in izvajanja lastnih proračunov, kar kasneje preverja računsko sodišče. To ne vpliva na to, kar je za naš odbor odbor sure največjega pomena, to je skupno upravljanje. Skupno upravljanje je 80 odstotkov eh, skupnih sredstev, kar se izvaja potem preko držav članic. Pri skupnem upravljanju ima komisija dokaj kompleksno vlogo, kajti izvajanje je v rokah držav članic. ki morajo ta del proračuna ustrezno izvrševati. In so podvržene dokaj natančnemu nadzoru Evropske komisije. Tukaj gre torej za odgovornost držav članic za porabo skupnostnih sredstev in zagotoviti je treba ustrezne nadzorne postopke. na koncu dobimo pozitivni izkaz. kar je že dolga leta zahteva Evropskega parlamenta. Težave se pojavljajo tudi pri končnih porabnikih. Izdatke imamo predvsem na področju kohezijske politike, 31 odstotkov eh, proračuna je to in ta politika povzroča velike težave pri izraševanju proračuna sploh, kar zadeva nadzor strani računskega sodišča. Tukaj se vedno znova pojavljajo napake in te napake kasneje vodijo v znano kritiko glede učinkovitosti porabe eh, sredstev. Potem je tukaj kmetijstvo. Kmetijstvo imamo bistveno boljši kontrolni in nadzorni sistem. kar pomeni bistveno zmanjšano število napačne porabe sredstev, ki jih bi jo kritiziralo računsko sodišče. Rezultati so torej dobri. Kar pa zadeva porabo eh, in kontrolo porabe sredstev iz eh, kohezijskih eh, skladov oziroma kohezijskega sklada, sklada za regionalni razvoj, tukaj treba še izboljšati ta nadzor. in izboljšati proračunsko kontrolo. Potem imamo tukaj še mednarodne organizacije, Združene narode, naprimer, tukaj igra odbor za proračun tudi pomembno vlogo, tudi pri teh delo proračuna je prihajalo do kritik. Tukaj nimamo predlogov komisije in bomo pripravili eh, svoje predloge glede bolj učinkovite ponabe teh eh, sredstev, ki jih Evropska unija vplačuje pri mednarodnih organizacijah eh, in ne more več eh, preverjati, kje so ta sredstva končala. Imamo upravka z zaupanja vrednimi organizacijami, kot so Združeni narodi. Pa vendar moramo kot Evropski parlament vzeti svojo odgovornost eh, glede nadzora nad eh, porabo proračunskih sredstev. Velik problem je neustrezna transparentnost eh, sredstev, ki se stekajo v tretje organizacije. Evropska unija je največji donator pri vseh mednarodnih organizacijah v proračunskih razpravah, pa ugotavljamo, da se ta sredstva delijo zelo netransparentno. Gre za vprašanje izvrševanja proračuna, ki igra posebej veliko vlogo pri pripravi naslednje finančne perspektive. Kar zadeva poenostavitve, za katerimi se bomo kasneje ukvarjali, ko bomo dobili ustrezno sporočilo komisije. Gre za Torej ne gre samo za ustrezno financiranje izvajanja programov, ki imajo največjo evropsko dodano vrednost, ampak gre tudi za javno kritiko v državah članicah, ki je vse glasnejša, ko gre za porabo evropskih eh, sredstev. Zato potrebujemo bolj učinkovito porabo porabo vseh sredstev in eh, zmanjšal število napak, torej izničenje napak pri porabi. Sploh eh, v času, ko imamo velike napetosti, ko gre za sprejemanje proračuna in porabo proračunskih sredstev, tukaj potrebujemo dobre argumente, dober nadzor potrebujemo tudi ustrezni potencial za vrčevanje. Poenostavitve so zelo pomembne. Vsi prihajate iz. Torej, prihajate tudi iz eh, držav, ki porabljajo skupnostna sredstva. tisti, ki uporabljajo ta sredstva, se vedno pritožujejo na tem, kako težko je izpolniti vse pogoje. To se seveda razlikuje od programa do programa in to tudi otežuje izvajanje programov in vodi v napake. Pri mnogih eh, programih eh, skupnosti imamo različne na izvedbena določila, kar seveda tudi otežuje upravni nadzor, kot tudi eh, porabo teh sredstev strani manjših uporabnikov, če gre tukaj naprimer za male lokalne skupnosti, ki nimajo ustreznih eh, zmogljivosti v svojih upravah. Vemo, da komisija na tem dela in poskuša pripraviti nek celovit program po enostavitev, uskladitev izvedbenih določil, torej določil glede in pravil glede izvedbe vseh programov. Poskuša poskrbeti tudi za to, da bo tolmačenje teh pravil prepoščeno državam članicah v skladu z načelom subsidijarnosti, tako da komisija ne bo predpisovala izvedbenih eh, pravil, ki jih ne bo mogoče izvajati. Izkušnje so tudi pokazale, da je treba nadaljevati s tem delom, kajti, ko dobro veste, se je delovanje uprave še bolj zapletlo in postalo bolj kompleksno, ne pa bolj enostavno. In pogosto se program ne izvajajo, ker mogo, možni uporabniki sploh ne zaprosijo več za ta sredstva, ne želijo tvegati, da bodo storili napake, kar bo pripeljalo do eh, težav za državo članico oziroma pristojne organe v njej. In v končni fazi je tukaj še vprašanje gospodarnosti, učinkovitosti. Na šesti strani imamo tukaj zapisane različna vprašanja, s katerimi se bomo ukvarjali v naši razpravi, ki bo potekala danes in naslednjih tednih. Kakovost implementacije in kakovost izvedbe, torej krepitev in poenostavitev instrumentov, prilagoditev ostalim politikam za doseganje evropske dodane vrednosti zmanjšanje nepravilnosti, kar je spet eh, povezano z poenostavitvijo pravil, tako da omejimo možnosti delanja napak, znižati eh, pa je potrebno tudi stroške za kontrole. Potrebujemo dobro povezavo med stroški nadzora in učinkovitostjo nadzora. In končno moramo izboljšati še postopke finančnega nadzora strani Evropske komisije v soglasju z državami članicami. Jaz pa predsedujoča naj še enkrat povem, gre samo za uvod v to temo. Čakamo še na Evropsko komisijo in na njeno sporočilo. Ko bomo dobili sporočilo komisije, bomo lahko pripravili tudi naše predloge, kar zadeva poenostavitev. Hvala lepa. Salvador, še. Naj pozorim, da imamo še dva dokumenta, s katerimi bomo delali naprej najprej poročilo računskega sodišča. Tukaj gre za to, da je treba izboljšati finančno upravljanje. Tukaj je nekaj napotkov glede tega, kako to tudi storiti. In tudi iz našega vodičnega oddelka povzetek tega, kako se je pripravljala finančna perspektiva doslej in kako se je vse skupaj izvajalo. ob upoštevanje načela fleksibilnosti, ki smo ga ugradili. Mislim, da to dobro kaže, pod kakšnim pritiskom je bila finančna perspektiva, ki je veljala sedaj. Imam prošnje za besedo. Izvolite. Hvala lepa. Tri vprašanja bi postavil. In sicer poročevalcu če si pogledate tehnične anekse na sedmi in osmi strani tega dokumenta in izračunate, ne gledate grafike, ampak zadeve preračunate, boste ugotovili, da je izvajanje v tem finančnem obdobju 2007-2008-2009 2,1 odstotek eh, slabša kot v prejšnjem finančnem obdobju 2007-2008. 96 eh, odstotna izveda. V prejšnjem obdobju pa smo imeli 98 in več. Je to slabo ali dobro? To je bilo treba analizirati, kajti po drugi strani, če si pogledamo prva eh, leta te finančne perspektive in prejšnje finančne perspektive, prejšnja finančna perspektiva je imela 85 do 89 odstotkov uporabe, torej smo v boljšem položaju sedaj, e, smo pa v slabšem položaju, če pogledamo konec prejšnje e, perspektive. Vprašanje je, je to dobro ali slabo. Če si pogledamo še enkrat na osmo stran, boste videli, kje so tiste vrstice, kjer je izvajanje dokaj nizko. In tukaj imamo eh, tri eh, poglavja. 3, 4, 5. Tukaj imamo bistveno manj implementacije kot pri prvih dveh. Gre za slabo načrtovanje ali pa ne predložitev ustrezne dokumentacije. Tukaj imamo tudi 11 odstotne napake pri kohezijskih skladih. Tukaj ne gre za trenutno situacijo. Od 2007 eh, naprej imamo tristopanski sistem upravljanje, kreditiranje oziroma plačevanje in revizija. Ta tri slojni sistem je bistveno zmanjšal število napak, ampak tudi bistveno povečal čas eh, izvajanja. 1,1, 1,2 leti. Eh, je povečanje v času za izvedbo programov. Se pa je zmanjšalo število napak. Zanima me, kakšno je mnenje poročevalca glede teh dveh zadev. Če pogledate ta aneks, moramo poiskati odgovore, zakaj prihaja do takšnih eh, razlik in ali je to dobro ali slabo v končni fazi. No, bomo zbrali vprašanja. Gospa Carvalho. Opozorila bi vas eh, na poročilo ITRE glede ponastavitve programov raziskav in inovacij. Tam sem bila poročevalka. Poroče, poročilo je bilo izglasovano v odboru ITRE z podporo vseh političnih skupin in novembra bomo na mini plenarki glasovali tudi o tem poročilu v plenarnem zasedanju. Bojim se, da bo komisija poenostavitev na področju raziskav eh, inovacij opravila kot eh, testno poenostavitev, preden bo imela končni model. Če si pogledamo celotni ciklus projekta od eh, opredelitve pri prioritet, selekcijo, tem, potem izvedbo in na koncu revizijo če vzamemo torej celoten ciklus, eh, vidimo, da gre za zelo kompleksen proces in različne službe eh, znotraj enega generalnega direktorata in med generalnimi direktorati se zelo razlikuje in zato je težavno dostopanje do teh eh, programov. Poročilo je šele začetek, zdaj bo najbolj pomembna implementacija, ki bo izvedla komisija in to bo dokaj težavna naloga. Ni posebej enostavno poenostavljati teh sistemov. Če bo komisija uspela poenostaviti postopke za raziskave in inovacije, si želimo, da bo to potem postopek, ki bo prilagojen eh, porabi strukturnih skladov. Hvala lepa. Ja, danke. Joran Ferm. Hvala. Fair. Hvala, gospa predsedujoča. Imam dve stvari, ki bih želel omeniti. Namreč zelo veliko in zanimivih informacij je vsebovanih v teh dokumentih in resnično jih moramo izkoristiti, ampak še dve stvari bi vprašal. Uh, Kot prvo, imamo vedno veliko razprave glede razlik med obveznostmi in plačili in zakaj prihaja do tega problema. Na najboljšem svetu, z teoretičnega vidika, bi naj bilo vsega stotstotno, torej, torej proračun se dogovori, potem bi naj bile pa obveznosti in plačila enaka, teoretično skratka. To naj bi potem se izvedlo tudi v realnem življenju. Ampak temu nikoli ni tako, to se nikoli ne zgodi, vemo vsi analizirati moramo, zakaj ne. Salvator tukaj vabi komisijo naj oceni to, ko gre za deljeno upravljanje. Jaz pa menim, da moramo imeti celovito oceno problema, zakaj torej, prihaja do tega, da izvedene obveznosti vedno so niže od uh, odobrenih plačil. Plačila so vedno obs, nižja od odobrenih obveznosti. Analizirati je treba razloga, kajti to je vedno predmet razprave v parlamentu. To je politika parlamenta že mnogo let, da bi se plačila približala obveznostim. Do neke mere smo tukaj uspeli, ampak težave še vedno ostajajo. Želim si, da bi imeli splošnejšo analizo teh problemov, ko gre za izvrševanje plačil in odobritev za prevzem obveznosti. Šele ko gre za izvedbo stvari, dobimo rezultate. Mislim, da, bomo, da se tukaj preveč navezujemo samo na in naslanjamo na kontrolo. Seveda je to pomembno, ampak vedeti moramo tudi, kakšni so rezultati. Te moramo preučevati. Pred nekaj tedni sem obiskal projekt socialnega sklada v moji državi. Uh, Tam imajo bruselskega revizorja, ki je preveril vse podrobnosti. Število udeležencev mora biti eh, tako in tako. Nihče pa ni spraševal po rezultatih ali so dejansko dosegli rezultate, ali so dejansko izboljšali integracijo migrantov na trg dela. To je bil cilj projekta. Tega ni vprašal nihče. Preverjali pa so število udeležencev in uh, tako naprej. Uh, Mislim, da se moramo bolj sredotočiti na rezultate in zato potrebujemo splošnejšo analizo izvrševanja proračuna. Pa, to je bilo prvo vprašanje. Druga stvar, gre za cikel izvrševanja. Tudi tukaj imamo problem, o katerem se moramo pogovoriti in to je to, kar je že omenil James Enelson, torej trajanje večletnega finančnega okvira. Ko imamo novo obdobje za strukturni sklad, vemo, da se prvo leto ne zgodi nič. Vse Eh, takrat zadeva predvsem oziroma eh, se posvečajo načrtovanju, birokraciji. V drugem letu se projekti začnejo odvijati, v tretjem letu upamo, da projekti že tečejo, v četrtem letu pa tečejo s polno hitrostjo. Ampak to je resnični problem, kajti sedmega leta smo dejansko v teku, projekti so krasni, delujejo, takrat pa jih je treba zaključiti, ker pride novo obdobje z novimi pravili in vse potem pravzaprav. Prav pade na točko nič ali pa morda ne na točko nič, ker še vedno obstaja nekaj let, v lahko, katerih lahko zaključimo projekt. Zelo bi me torej zanimalo, kakšen je dejansko cikl implementacije, koliko se zvede v letu 1, 2, 3, 4 in vse do konca kajti trenutni cikl ni takšen, ki bi zagotavljal učinkovito rabo virov skupnosti. O tem sem prepričan. Ali lahko to kakorkoli izboljšamo s tem, da bi se morda obdobja prekrivala ali z boljšim načrtovanjem? To je treba analizirati, kajti mislim, da tukaj ne izkoriščamo dobro naših sredstev. Še zlasti, ko gre za strukturne sklade, morda pa tudi pri drugih programih. Ali bi lahko analizirali cikle izvajanja? Uh, tako s številkami, ampak tudi z analizo problemov, kajti to je nujno potrebno, ko bomo imeli razpravo o naslednjem trajanju programu, ali naj bi bili ti cikli petletni, sedemletni, desetletni. Kajti, če bomo imeli petletne cikle, bomo imeli velike težave, če bodo prva tri leta novega programskega obdobja taka, ki ne bodo imela nobenih rezultatov. Sedemletno obdobje bi že bilo lažje. Torej, prosim za analizo implementacijskega cikla. Ta bi bila zelo korisna, po mojem mnenju. Hvala. Hvala lepa, Joran. Obljubil si, da boš kratek in te obljube nisi držal. Toliko že želim povedati. Sedaj med nami pozdravljamo gospoda komisarja, dobrodošli med nami. Imamo pa še nekaj govorcev na spisku, ki se želijo oglasiti na drugo temo. Na kratko je rekel, da se bo oglasil na kratko navedbo Jorena, sedaj še Rajmar. Skratka, Rajmar bo zelo kratko odgovoril na vprašanje Jorena. Res, želel bi podpreti vse, kar si rekel Joren. Mislim, da vprašanje umestne ocene obstoječih programov, in starih obveznosti, starih eh, dožnosti, da je nekaj, kar mora biti naša prioriteta. Sicer bomo tudi z vidika strategije EU 2020, ko govorimo o novih vodilnih projektih, imeli še stari balast, ki bo pravzaprav vplival na neustrezno izvajanje novih programov. Zato mislim, da moramo tukaj sodelovati s poročevalci, ko govorimo o teh vprašanjih komisije namreč želimo, da komisija odgovori na nekatera vprašanja in to more biti naš nov oziroma prvi cilj, preden razvijamo nove dejavnosti in nove spodbude. Kajti te so lahko potem um, tarča prejšnjih slabih. Tudi Aleksandar Alvaro bo zelo kratek. Seveda, gospa predsedujoča, hvala lepa za besedo. Kar je rekel Joran Fem, tudi meni se zdi prav, kot so rekli že drugi, da izvajanje sredstev in uporabo sredstev, da je to nekaj, kar je treba preveriti in to je tisto, kar želimo doseči z analizo implementacijskega cikla. Vendar pa to je nujno potrebno, hkrati pa pri, ne moramo potem pri uh, na običajnih uh, programih in sprejemanju sprememb uh, držati se istih postopkov kot zdaj. Naprimer, ko govorimo uh, o prevečevanju učinkovitosti sredstva za nevladne organizacije, da ne moremo potem teh prošen in pobud zavračati. Naprimer, tudi gospa Elis je spraševala, kaj se dogaja z 20 milijardi evri. Uh, To je nekaj, kar se potem navezuje na izvajanje drugih programov. Torej, posledica tega je to, da to, kar zahtevamo tukaj, moramo zahtevati in izvrševati tudi na plenarnem zasedanju in v drugih odborih. Hvala. Res, to je bilo kratko. James Ellison je sicer bil napoveden, ampak zdaj najprej naj povem, kdo bo naslednji na vrsti. Gospod De Jong, potem pa James Ellis. Hvala, gospod predsedujoča. Kratek bom tudi sam. Uh, Mislim, da obstaja povezava med številom držav članic, ki imajo koristi od določenih proračunskih vrstic in kontrolnih problemov. Namreč govorili smo o tem, ali naj bi se vsa sredstva stekala vse države članice ali pa naj bi bila določena sredstva rezervirana le za najrevnejše države članice. Potem, če se navežem na to, da če bomo bolj spremljali rezultate in ne le zgolj vnos, če bodo kontrole torej spremenjene, mislim, da lahko tukaj dosežemo učinkovitost na dva načina. Spomniti pa želim, da je Transparency International objavila nov indeks občutenja korupcije in štiri, drž štiri države so se slabše odrezale kot prejšnjem letu. Potem, kar zadeva OZN, tudi sam imam izkušnje z OZN. OZN običajno ne dovoljuje, da izvajaš lastno revizijo. Če pa kot glavna donatorica zahtevaš in uh, pritisneš na OZN in Evropska unija je glavna donatorica, mislim, da lahko nekaj dosežemo. Potem agencije, omenjene so v tem refleksijskem uh, dokumentu, mislim, da se moramo njim posvetiti še z posebno pozornostjo, kajti veliko problemov zadeva prav njih. Hvala, sedaj James Ellis. Hvala, le nekaj bi povedal. Preden se pogovarjamo o financiranju po leto 2013, moramo preveriti, kakšno je upravljanje obstoječih sredstev. Vidimo, da je dokumentu uh, računskega sodišča zapisano, da je velika večina programov, kjer so težave, večletnih. Ampak glavni problem so raziskave in inovacije, kot je že bilo omenilo. Mislim, da obstaja spletna stren. 13 tisoč raziskovalcev ne želi več sodelovati z programi raziskav in razvoja, ker niso ustrezno upravljeni. Veliko ljudi znotraj raziskovalne skupnosti meni, da je celota teh sredstev upravljala neustrezno. Ljudje morajo potem uh, plačevati za sredstva uh, oziroma vračevati sredstva in tako naprej. Skratka, dejansko moramo mo prejeti, kako se denar trati oziroma rabi, preden ga nadalje določamo. Sicer nišče več ne bo sodeloval v teh programih. Postanca? Hvala lepa, gospa predsedojoča. Dve stvari bi omenila. Kot prvo vprašanje upravljanja skladov. V kohezijski politiki imamo relativno velike težave pri izvajanju težkih in raznolikih pravil ki zadevajo posamezne sklade. Že nekaj časa si prizadevamo, da bi vse to poenostavili. Mislim pa, da bi bilo dobro razmisliti tudi o tem, da ne bi imeli le poenostavljena pravila uh, in ne le zlasti na področju kohezijske politike. Bolje bi bilo, da razmislimo, katera skupna pravila bi lahko sklenili za vsa področja, za vse sklade bodi si za raziskovalne programe, za okoljske programe, izobraževalne programe in kohezijski sklad. Tako bi lahko imeli splošno veljavna pravila, ki so preprosta, pregledna in tudi učinkovita. Tako da ne bo vsak, ki kakorkoli prosi za evropska sredstva, za različne programe, ne bo moral upoštevati raznolikih pravil. Mislim, da je to problem naših upravičencev in komisija vem, da že razmišlja o tem. In če bomo to misel povzeli tudi sami, bomo po mojem mnenju vsekakor uspešno izkoristili in izboljšali uporabo sredstev. In Goran ima prav. Mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi kontrolirali tudi rezultate projektov. Imamo veliko izkušenj že tudi s tem, kako bi lahko računsko sodišče to pravilneje kontroliralo. Tako, da recimo vemo, da so že bili problemi s tem, da so projekti imeli odlične rezultate, računsko sodišče pa bilo zelo nezadovoljno s tem, kako so bila uh, sredstva koriščena. Potem, če imamo ta implementacijski cikel, mislim, da je dejansko krivulja na začetku obdobja preveč ravna, kot bi morala biti. Naprimer, če so projekti zač se začeli izvajati leta 2007, vidimo, da je potem junija 2007 bilo le še polovica oziroma le kakih šest projektov, ki jih je potem komisija sploh lahko odobrila. S tem torej regije ne morejo početi prav nič. Ko pa imamo potem zadnje odločitve, ki se sprejemajo, oziroma če se odločitve sprejemajo šele na koncu leta 2006, potem se komisija za leto 2007 dejansko ne more ustrezno pripraviti. Sedaj imamo od, eh, možnost soodločanja po Lizbonski pogodbi. In tukaj si lahko mi prizadevamo, da bi bile odločitve sprejete prej in temu mora potem slediti tudi svet. Mislim, da bi tako lahko izboljšali to krivuljo um, izvajanja implementacije. In če bomo to dosegli, potem države članice ne bodo dejansko prisiljene, da šele v zadnjih dveh letih oziroma v letih 1 plus 2 izvajajo uh, svoje projekte tukaj dejansko bi lahko dosegli neko vrste prekrivanje in s tem bi lahko dejansko izboljšali učinkovitost sofinanciranja in rabe sredstev. Hvala. Eh, Derek Won, eh, Miguel Portaš, potem pa bo Salvador se skupaj povzel in spisek govornikov na to točko je s tem zaključen. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sam bom se navezal na dvoje. Kot prvo na nizko izvajanje, še zlasti pri kohezijski politiki in strukturnih skladih. Mislim, da je prvo, kar moramo storiti, to, da pojasnimo, kdo je odgovoren za nizko izvajanje. Ali je ta za to kriva komisija, države članice, regije ali pa je treba krivdo pripisati sponzorjev, projektnim sponzorjem. Uh, vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je ali je pretirana kontrola teh procesov tudi razlog za počasno izvajanje. Del dokumenta, ki smo ga pravkar dobili, se nanaša na deljeno upravljanje in dokumentu je zapisano, da je stopnja napak pri hozijski politiki 11 odstotna. Torej 11 odstotkov sredstev je tveganih oziroma je v nevarnosti. To je nekaj, kar moramo imeti pred očmi in prav tako moramo razlikovati med napakami in med prevarami, včasih na to razliko, kar pozabimo. Nadaljne razlike oziroma nadaljni razlogi bodo gotovo še obravnavani v nadaljnih poročilih. Poenostavljeni procesi, vsi se strinjamo, da so poenostavljeni procesi del rešitve, hkrati pa razumno finančno upravljanje. To ravnotežje je treba doseči in komisija je že pripravila akcijski načrt. Morda si ga moramo pogledati, da bi videli, ali je ta akcijski načrt prispeval k večjim poenostavitvam. Vemo, da komisija si prizadeva za boljše upravljanje. V nekaterih regijah vemo, da že uh, obstajajo tako imenovane pogodbe na podlagi zaupanja, naprimer v Walesu, kjer si komisija pogleda sisteme finančnega upravljanja in če meni, da so ti sistemi ustrezni, potem te regiji omogoči določeno prožnost pri upravljanju sredstev, torej se ne preveč umešuje v upravljanje sredstev. Torej nekaj primerov je že na terenu in morda je bi bilo dobro, da si pogledamo te zglede, te pobude, da vidimo, kaj deluje, kaj uh, ima določeno korist in potem to razširimo tudi drugot. Hvala. Hvala vam. Miguel, izvolite. Eram apenas eh, três perguntas. Eh, Hvala. Imel bi tri kratke točke za gospodo Garija. Kot prvo, ko je, slišamo vse to, kar je bilo rečeno, očitno obstaja velika razlika med pravili, ki veljajo za kmetijstvo in pravili, ki veljajo za kohezijsko politiko. Nekoliko bolje bi želel razumeti čemu te razlike oziroma čemu jih gre pripisati, kakšne so te razlike. Moje drugo vprašanje. Kolega gospod Garija morda ve kaj več o tem, kakšne so številke, ko govorimo o proračunu ko govorimo o nizki ravni izvajanja in izvrševanja. V procesu sprejemanja proračuna bi morali preprečiti nizko izvajanje. Glede na to, da imamo številne kontrolne mehanizme, ki se navezujejo na posamezne programe, ali bi lahko te kontrolne mehanizme eh, razlikovali glede na projekte, ki zadevajo nižje oziroma manjše investicije in tiste, ki so taki, da zahtevajo velike investicije. Če si naprimer pogledamo razvojno sodelovanje ali pa zunanje delovanje, ko se sredstva razdelijo med projekte, ki jih bojo izvajali majhni, majhne nevladne organizacije. Ta sredstva so bistveno pomemb, bistvena, ampak vem, da jih polovico počrpajo zahteve, ki jih morajo spolnjevati te organizacije, kar zadeva računovodenja, poročanja in tako naprej. Torej, polovico denarja se porabi za birokracijo. Verjetno se to razlikuje od projektov, kjer gre za milijonske zneske, ali ne bi bilo treba postopke za te majhne projekte poenostaviti? Hvala. Mislim, da je treba zdaj vsem kolegom prepovedati besedo bom kratek, kajti to nikoli ne drži in vedno znova se potem naša pričakovanja ne izpolnijo. Salvador, prosim, če skleneš to razpravo. zelo <laughs> kratek bom, ker želim pustiti tudi komisiji nekaj časa za govor. Ne, res bom kratek. Hvaležen sem za vse te prispevke. Kot veste, bodo imeli bistveno vlogo v prihodnih dokumentih. Naj z vami delim nekaj misli. Najprej bi se opravičil tistim poslancem, ki, jim, ki jim ne morem takoj odgovoriti, vsekakor pa jim bom odgovoril v naslednjem delovnem dokumentu. V prilogi k temu dokumentu na strani 8 se mi zdi, boste našli trende pri presežkih. Mislim, da bom s tem delnoma odgovoril na vprašanje, ki se nanaša na finančno perspektivo. Od leta 2000 do 2001 je bil presežek precejšen, ki se mu ga vrnili državam članicam, kajti prišlo je do velikega prekrivanja tistih projektov, ki so se iztekali in projektov, ki so se šele začeli izvajati. To prekrivanje, ta pojav pa ni bilo mogoče zabeležiti ob koncu naslednje finančne perspektive na prehodu 2007-2008-2009, vidite, da tega presežka resnično ni bilo. Tako da očitno je prišlo do nekih izboljšav pri upravljanju proračuna skupnosti, tako strani komisije kot strani držav članic. Vedno bo treba imeti neko ravnovesje med poenostavitvami in upravnimi kontrolami. Treba je upoštevati tudi obveznosti in plačila v naših dokumentih. Prav tako moramo pripraviti nekaj predlogov glede tega, kako bi najbolje eh, zagotovili te poenostavitve in kako bi najbolje izvrševali te proračun, ali želimo imeti uh, upravne kontrole ali kaj drugega. To je razprava, ki že poteka v odboru za proračun in to vprašanje se vedno znova spostavlja ob letnih razrešnicah. In mislim, da se mora parlament dejansko osredotočiti na to, da revidira rezultate. kar zadeva skupno upravljanje, še zlasti, ko gre za nevladne organizacije in mednarodne organizacije, tega sicer še nisem vključil v ta dokument, vendar pa obstajajo določeno razlike, ko gre za revizije. Komisija, ko gre za sojanje, je vedno zavračala revizijo sredstev, ki se stekajo mednarodne organizacije. Zdi se, da obstaja potreba potem, da jim izkažemo zaupanje. Vendar pa mislim, da s tem ne uspemo izvajati ene od naših nalog, namreč 100 odstotno upravljanje na evropskih sredstev. Kdo je torej na koncu koncev odgovoren za naša nezmožnost zagotavljanja celovitega izvajanja? Če si pogledate nekaj let nazaj, situacijo, kakšna je bila pred nekaj leti nazaj, vidite, da je bilo premalo usklajevanja med organi spremljanja na nacionalni eh, in mednarodni ravni. Evropske ustanove so vedno potem panične zaradi določenih napak, ki se zgodijo pri upravljanju sredstev. Zakaj? Ker je bil parlament vedno zelo strok glede upravljanja sredstev. Nekateri kolegi že več let sodelujemo pri tem in vemo, da prihaja do političnih katastrof prav zaradi problemov, ki se navezujejo na proračunski nadzor. Obstajajo dejansko primeri, ko so komisari morali zaradi teh težav in katastrof odstopiti. Glavno pri tem pa je, da je komisija glavni organ, ko gre za izvrševanje proračuna. Več kot 80 odstotkov proračuna pa v praksi izvajajo države članice. V našem odboru Sure moramo torej najti rešitev za prihodnost, kajti sicer se bo takšna situacija nadaljevala. Zato pozivam člane tega odbora, da razmislijo o tej ključni stvari, kajti tukaj lahko oblikujemo nekatere bistvene predloge za prihodnost. Hvala lepa. To temo seveda ne moremo sedaj obravnavati vseh eh, vidikih, vsekakor se jih bomo morali še posvetiti na podlagi novega delovnega dokumenta, čeprav bomo takrat pač imeli le kratko razpravo. Zdaj pa lahko preidemo na naslednjo točko dnevnega reda. Zelo veseli smo, da je bil komisar takoj pripravljen priti k nam in nam razložiti to, kar je zapisano v tem dokumentu o pregledu proračuna. Uh, vse to, kar lahko razberemo iz tega dokumenta, bo veljalo bolj ali manj le za naslednjo finančno perspektivo. Vsaj tako je zaenkrat zapisano v tem dokumentu. Še enkrat znova dobrodošli med nami. Seveda ne pričakujemo, da nam v celoti znova predstavite ta dokument, kajti menim, da so vsi zainteresirani tukaj in da so bili že tudi prisotni, ko se je dokument predstavljal. Morda pa le kratek uvod in potem bom posameznim političnim skupinam glede na velikost dala besedo, ne nujno koordinatorjem, temveč vsakemu, ki bi se zdel tukaj ali čutil poklican ali ki bi želel spregovoriti, prosim pač javite se. Če pa bi to bili koordinatori, bo dobil besedo vsak oziroma naj mi prvo signalizira, kdo bo govoril v imenu Evropske ljudske stranke, SND in tako naprej. Prav. Gospod komisar, izvolite. Hvala lepa za vaše povabilo. Ni preteklo veliko časa, odkar sem na pregled proračuna predstavil na plenarnem zasedanju. Seveda izvoljeni predstavniki ljudstva imajo pravico, da so takoj obveščeni vseh vidih in tudi tehnična priloga je bila tarča številnih pripomb, kot sem slišal strani uh, Salvatora Galige, je to zanimiv proračunski dokument brez številk, ampak številke najdete v prilogi. Kot veste, tukaj bolj govorimo o možnostih. Ne želimo prejudicirati političnih odločitev. Gre za izbirni dokument, zlasti, ko gre za lastne vire. Te opcije so dovolj sporne, mislim pa, da tukaj čutimo neko novo razmišljanje, še zlasti v svetu, ki, kjer prosijo, da se vprašanje lastnih virov odpre, tako da je bilo bolje, da to sam testiram avgusta kot neke vrste kritično možnost, kot pa da se takoj lotimo vprašanja lastnih virov. Drugo pomembno vprašanje oziroma zanimivo vprašanje je vprašanje trajanja. Rad bi vedel, kakšno je stališče parlamenta, ali se zauzemate za petletno trajanje, mislim, da se k temu precej nagibate. V pregledu pa sta še drugi dve možnosti, torej sedemletni cikl ali pa cikl 5 plus 5. Vendar pa je ta 5 plus 5 dejansko nekaj pogojnega, kaj ti eh, bil bi odvisen od, resli, od eh, resnične revizije in pregleda, ampak za to potem potrebujemo določena sredstva. Sicer bo ta umestni pregled dejansko le fikcija. Po drugi strani pa moramo preveriti tudi, do kakšne mere bi lahko spremenili sestavo proračuna, sestavo razdelkov. Tukaj imamo znova dve možnosti. Kot prvo, prva možnost je skoraj da revolucionarna, namreč da bi se to prilagodilo ciljem EU 2020, druga možnost pa je, da bolj konsolidiramo več razdelkov, tako da bi bili tukaj prožnejši. Kar zadeva vsebino, to, kar je pomembno, je, da imamo močan možnost, veliko možnost sprožanja sredstev pri inovacijah in raziskavah. Tukaj imamo skupino, ki se redno sestaja in cilj je, da bi naprimer dejansko projekt evropskih obveznic ali pa evropskih jamstev operacionalizirali in da bi te možnosti bile na voljo že od začetka naslednjega leta napredek, ki ga lahko opazimo, je napredek pri inovativnih finančnih instrumentih, pri tem pa moramo imeti pred očmi tudi, da obstajajo najrazličnejše omejitve. Nekaj, kar se navizuje na vašo razpravo, je finančna uredba. Triletni pregled finančne uredbe je nekaj, na, kar se navezuje na vašo razpravo. Številni raziskovalci dejansko menijo, da bi bili zelo veseli, če bi prišlo do občutnih poenostavitev projektov, zlasti, ko gre za majhne upravičence. Gre skratka za različne stvari, ki tečajo paralelno z razpravo o vsebini. Trajanje sestava proračuna, poenostavitve finančne uredbe, inovativni finančni instrumenti, odpiranje vprašanja lastnih sredstev in morda to, kar je še najpomembnejše, je razmislek, ki teče tukaj v parlamentu, kjer je ta razprava eh, potem tudi um, nekaj, kar se odraža v razpravah nacionalnih uh, oziroma v nacionalnih državah. Gr ali naj bi bilo nekaj, ali naj bi imeli splošen, splošno razdelitev sredstev po vseh državah članicah ali pa naj bi se proračun osredotočal le na revnejše države. Tukaj ne gre le za kmetijsko politiko. Čeprav ta kaže na trend, tukaj ne smemo prejudicirati, do kakšne mere se bo do sredstva za skupno kmetijsko politiko zmanjševala. Prav lahko si predstavljate, katere države članice se odzivajo na to zelo občutljivo ubeseditev, kot jo lahko trenutno najdete v predlogu proračuna. Z velikim veseljem bom odgovarjal na vaše vprašanja, še veliko raje pa bom poslušal vaše komentarje, kajti sedaj smo v odločilni fazi razmisleka glede dveh pomembnih področji kmetijskega področja in kohezijske politike. Zelo kmalo bomo predstavili nova pomembna dokumenta, to bo torej novembra. In skratka, sedaj se ne sprejemajo dokončne odločitve, vendar pa govorimo o vsebini, ki bo bistveno vplivala na sporočilo o kohezijskem delu in na kohe, eh, kmetijsko politiko, kot bi jo zasnovali po letu 2011. Hvala. Hvala. Imamo sedem govornikov, ki želijo spregovoriti v imenu političnih skupin, potem pa vsi tisti, ki ste se še prijavili k besedi, boste še prišli na vrsto. Če je le mogoče, bodite resnično čim krajši. Rajmer Böge najprej za Evropsko ljudsko stranko. Najlepša hvala. Najlepša hvala za ta uvod komisarju. Kot je pokazal že na plenarnem zasedanju, ta dokument o pregledu ni tisto, kar smo pričakovali leta 2006, saj v parlamentu smo si predstavljali takrat nekaj drugega. Kljub vsemu pa bomo skušali obdelati ta dokument, eh, razjasniti vsebino tega dokumenta. Določeni vidiki so seveda zanimivi tudi za delo odbora Sure in nam dajo neko usmeritev potrdil bi nekaj, kar sem že rekel, namreč vprašanje umestnega pregleda in poenostavitve. Pomembno je, da sedaj uh, tukaj zagotovimo določene poenostavitve. To je sine qua non. Komisija mora intenzivno delati na teh vprašanjih in parlament bo jo pri tem uh, podpiral in brez potrebnega finančnega nadzora in kontrole seveda to ne bo mogoče. Tri tedne po predstavitvi mednarodnega transferja za ITER je pomembno, da se zgodi ta pregled ob koncu leta. Sicer proračunske politike ne moremo skupaj izvajati. Tudi pri lasnih sredstvih moramo vedeti, kaj bomo storili z nečrpanimi sredstvi različnih proračunskih kategorij. Tudi tukaj bo razprava še zelo intenzivna. Začel bom z lastnimi sredstvi. Torek sem bil v Berlinu pri kolego iz eh, Zvezdnega eh, parlamenta in rekel sem jim, pogledajte si pogodbo. Pogodba piše, da bo Evropska unija, ne glede na druge uh, sredstva, se financirala v večini iz lastnih sredstev. Torej, tisti, ki želi delati v skladu z pogodbo, mora se nujno ukvarjati tudi s vprašanjem lastnih sredstev. Sto, seveda to ne prejudicira tega, kar bo na koncu rezultat, ampak to je naloga Lizbonske pogodbe. Trenutno delujemo v nasprotju s pogodbo, zato je že prav, da govorimo o vseh možnostih, neodvisno od tega, kaj bo potem končni rezultat pogajanj vse te možnosti lasnih sredstev, potem skladnosti in tudi treba je odpraviti te kategorije lasnih sredstev, kajti le tako bomo dosegli verodostojnost in tudi preglednost. Vsak pa se mora seveda temu posvetiti po svojih lasnih možnostih. Komisija tudi piše o celotni perspektivi za proračunsko politiko. Prav je tako, ampak to ne zadeva le proračunsko politiko in povezavo z EU 2020, ne to, kar bi želeli doseči, temveč je to povezani tudi z povezavo med proračunsko politiko in zakonodajo. Komisar je govoril o kohezijski politiki in o teritorijalnem pristopu in da bo delež. Uh, za kmetijstvo padel, ampak v poročilu parlamenta je zapisano, da želimo delež kmetijske politike ohraniti. Torej imamo tukaj neuradni dokument Evropskega parlamenta, kjer piše, da bodo direktna plačila nižja, ne da bi to uh, omenili, kakšne bodo druge posledice tega. Po drugi strani pa komisija sklepa dvosmi, dvostranski neke tržne sporazume, naprimer s Kanado, kjer uh, se še naprej omogoča protekcionizem. To ni uh, ustrezna obravnava in ustrezno ravnanje. Tako da je resnično pomembno, da govorite z drugimi generalnimi direktori, da želimo tukaj imeti enovit pristop, kajti sicer niste resni in vas kot take ne moremo jemati. Potem imamo tukaj še vprašanje, kako bomo infra, eh, financirali infrastrukture. To je pomembna tema, ampak tukaj moramo vedno zagotoviti, da kadar govorimo o projektih ali finančnih dejavnostih, da ko govorimo o pomembnih eh, infrastrukturnih projektih, to ne sme privesti do tega, da bi politika da bi tukaj se politika izvajala izven institucij Evropske unije in da tukaj parlament ne bi bil več vključen parlament mora biti vključen tudi v dejavnosti Evropske investicijske banke in to je primer, kako lahko to zagotavljamo. Glede na izkušnje z Galilejem in ITER sem zelo zadovoljen, da razmišljamo o novih strukturah upravljanja, tako da bo vsa stvar temeljila na stabilnih temeljih, hkrati pa, da skušamo doseči dogovor glede tega, kaj želimo doseči z velikimi inovacijskimi in raziskovalnimi projekti, kaj je potrebno v novem globalnem kontekstu za Evropo, ali je projekt potrebno potreben za Evropo ali ne. In če rečemo, da je, potem moramo imeti celotno perspektivo za financiranje teh projektov, tako da nam ti projekti ne bodo potem veseli za vratom ob sklepanju vsake um, nove perspektive ker uh, nismo predhodno pravilno izračunali številk in sredstev. Torej, prvo potrebujemo finančno odločitev, kaj potrebujemo na določenem področju, potem pa je te tre projekte treba financirati ločeno oziroma njihovo financiranje je treba zasnovati ločeno. Ko bomo govorili o tem vprašanju, bo zelo dobro, če, bomo, če bomo imeli pred sabo tudi tabelo, kaj vsi ti različni uh, um, možnosti pomenijo. Torej, podaljševanje na pet let. Vemo, da petletni cikli niso uh, mogoči, če eh, bomo sedaj vodili stvari, kot jih peljemo trenutno. Ampak seveda ne želimo, da bi stvari ostale takšne, kot so. In če govorimo o možnosti 5 plus 5, bi bilo, mož, bi bilo zanimivo imeti pred sabo nek uravnotežen paket. Seveda ni pametno, da se tukaj vsakih pet let tepemo med sabo, kajti imamo tudi druge teme, ki nas uh, zadevajo. Skratka, če imamo neke dolgoročne strukture, ki jih potrebujemo, potem ne more biti sprejemljivo, da se zadovoljimo s takimi preprostimi klauzulami o pregledu. Parlament more imeti možnost, da sodeluje pri reviziji, pri pregledu in da zahteva, da se, da se izboljša evropski proračun, da postaje bolj prožen in da potem vse določene zahteve, ki jih pred tremi, štirimi leti pred, nismo mogli predvideti, da se eh, na te potrebe ustrezno odgovori. Torej, lahko govorimo o vseh modelih, ampak tukaj je pomemben element tudi demokratična legitimnost, če želimo obravnavati vprašanje trajanja ciklov. In James, vsekakor imaš prav, potem le na tej podlagi lahko govorimo o tem, katere finančne mehanizme potrebujemo, da lahko damo svoje soglase in mislim, da konec, eh, v začetku naslednjega leta bo to na dnevnem redu ali pa vsaj decembra, da bomo dejansko govorili o vseh vidikih različnih modelov. Hvala. Hvala lepa. Adi Ejda Garja Zapada za SD. Mano, hvala lepa, gospa predsednica. Gospod Levandovski, najprej vam moram povedati, da sem nekoliko zmedena zaradi tega dokumenta. Tu ne gre za revizijo trenutno veljavnega finančnega okvira, kar je zahteva odbor za proračun. To ni tisto, kar ste nam obljubili. Poleg tega to niti ni nek predlog za naslednje finančne perspektive. Kot ste že sami povedali, šlo naj bi za predstavitev posameznih možnosti, Tako da resnično ne vem, kako ne se sploh lotim tega dokumenta. Ne vem, kaj bi pravzaprav radi, da počnemo s tem dokumentom. Ne gre za predlog. Tu se vedno uporablja pogojnik, kaj bi morali storiti, kaj bi bilo dobro, če bi in tako naprej. Dobro bi bilo, da bi v odboru Sure vedeli, o čem pravzaprav govorimo. O novi strategiji, o novem strateškem okviru. V našem odboru bi morali razmišljati o prihodnosti Evropske unije, o tem, kakšne naj bodo evropske politike in kako naj to vključimo v naslednje finančne perspektive. Seveda ste vi podali določene predloge oziroma odprli ste posamezne poti, o katerih bomo mi razmišljali. Vendar se mi zdi, da se trenutno ne moremo spuščati v podrobnosti vseh teh predlogov, ki so navedeni v dokumentu. Sicer bi lahko kar zaključili z delom tega odbora v 15 dneh. Sprejeli bi pač odločitve skladno s predlogi, ki so navedeni v tem dokumentu in s tem bi bilo naše delo zaključeno. Zato me res zanima, kako naj se sploh lotim tega dokumenta, kako naj ga berem. Že na začetku je bilo rečeno, da smo od vas zahtevali, da pripravite dokument, v katerem boste govorili o reviziji finančnega okvira, v kateri se bo upoštevala tudi strategija EU 2020. Kot veste, nimamo dovolj finančnih sredstev za to, da bi financirali to strategijo. Tega v dokumentu ne omenjate in to tudi ni tisto, kar smo vas prosili. Je pa res, da bomo morali to temo ponovno obravnavati v našem odboru. Nekaj me res zanima. Govorili ste o fleksibilnosti, o tem, kako pomembna je fleksibilnost tako v našem odboru kot v odboru za proračun smo o tem govorili, da je fleksibilnost pomembna. Vendar je še bolj pomembno, da to fleksibilnost tudi izvajamo, da poskrbimo za njo. Imamo različne instrumente na voljo, lahko spremenimo zadeve za nič celih nič tri odstotke. To je ta fleksibilnost, ki jo imamo na voljo. Sicer bi lahko imeli še 20 drugih instrumentov, ampak če jih ne bomo izvajali, potem s temi instrumenti ne bo nič. Še nekaj se mi zdi zelo pomembno in skupina socialistov tej temi podaja še toliko večji pomen. Gre za lastna sredstva. Tudi sami omenjate lastna sredstva v tem dokumentu. Zdi se, da je svet pripravljen vsaj govoriti o tej temi. Ne vem, ali je možno doseči dogovor, ampak vsaj pogovarjali bi se lahko o tem. V tem dokumentu navajate različne možnosti, različne ideje o tem, kako pridobiti lastna sredstva. Sicer niste navedli kakšnega konkretnega primera, ampak vseeno o tem bi lahko več govorili. Govorili smo tudi o obdavčenju finančnih transakcij. Za skupino SND je to pomembna tema. Mi smo vložili tudi predloge sprememb, ampak v predlogu za nov proračun se ti predlogi ne pojavljajo. Zato me zanima, ali se vi bolj zauzemate za eno ali drugo možnost. Potem so pa tu še nacionalni proračuni, evropski proračun, sama kriza, varčevalni ukrepi, treba je izboljšati način porabe, omejiti porabo. Dejstvo je, da smo v kriznem času, zato se moramo res držati evropskih smeri, izboljšati je treba porabo finančnih sredstev. Ampak za takšno skrbno porabo sredstev moramo poskrbeti ne samo v času krize, temveč tudi v drugih obdobjih. Vemo namreč, da v preteklosti sredstev nismo rajbo najbolj smotrno porabljali. Počasi bom zaključila, zato ker bi rada slišala tudi pripombe drugih kolegic in kolegov. Gospod Levandovski, sprašujem vas, kaj naj počnemo s tem dokumentom, kako naj se ga lotimo. Lahko bi bila sicer zelo jezna, ker naše komisije niste vključili v pripravo tega dokumenta, niti se niste obrnili na nas, kajti na voljo imamo, kot veste, belo knjigo, mi bi vam lahko pomagali pri oblikovanju tega dokumenta, lahko bi skupaj zbirali teme, ki bi, bi jih bilo smiselno obravnavati v prihodnosti. Zato vas res sprašujem, kaj naj počnemo s tem dokumentom kot odbor. Hvala lepa, Ejda Anjensen je pravkar izrazil dobro zamisel, da bi bil ta review paper reflection paper. In potem bi bili spet tam, kjer vedno začenjamo z našimi razpravami. Naslednji je Karl. Okay, thank you. Hvala lepa, gospa predsednica, da ste mi dali možnost, da pokomentiram ta reflection paper. Naj najprej začnem s pozitivnimi elementi. V skupini liberalcev smo si resnično želeli, da bi organizirali resno razpravo o lastnih sredstvih. Vesel sem, da je tudi komisija pripravljena upraviti zelo resno razpravo o tem, tako da pozdravljam ta del dokumenta. Kolegica iz skupine socialdemokratov je izpostavila določeno obdavčitev. Mi se zauzemamo za vse izvedljive načine dodatnega obdavčevanja. Tako da to je res dober del dokumenta. Še nekaj pozdravljamo in sicer razpravo o euroobveznicah. Pomembno je, da se resno pogovorimo o tem, kakšen pristop lahko zauzamemo, s čim lahko financiramo stvari, tako da v tem dokumentu se res najde kar nekaj korisnih predlogov. Če sem še nekoliko kritičen, se moram strinjati s kolegico iz skupine SD. Težko razumem, kaj je pravzaprav bistvo tega dokumenta, kakšen je njegov namen. Dobili smo tudi dokument z naslovom Lessons Learned from Tomorrow's Budget, ampak zanima me, kako komisija gleda na jutrišnji dan. Zame je jutri leto 2011, 12, 13, tudi leto 2014. Kaj želim povedati? Dogovorili smo se o zelo ambiciozni strategiji za prihodnost v obliki strategije EU 2020. Imamo zelo ambiciozne cilje. Ti cilji se tudi dobro odražajo v vašem dokumentu. Vprašanje pa je, kako namerava komisija poskrbeti za izvajanje te strategije v naslednjih dveh, treh letih, še pred naslednjo finančno perspektivo. Parlament bo zagotovo storil vse v svoji moči, zato da bo proračun naklonjen izvajanju strategije EU 2020. Imamo še pred seboj leti, leta 2011, 2012 in 2013. 30 odstotkov časa imamo še na voljo do nove finančne perspektive in zanima me, kako bomo ta čas porabili. Komisija upravičeno v dokumentu navaja tudi to, da trenutno veljavna pravila skoraj da onemogočajo prerasporeditev sredstev oziroma to nalogo precej otežujejo. 4,7, če si pogledate, kjer govorite o spremenljivih okoliščinah. Seveda se moramo odzvati na spremenjene okoliščine, tudi v letih 11, 12 in 13. Zato me res zanima nekoliko več v zvezi s tem, kakšno je vaše stališče. V tem dokumentu najdemo veliko dobrih zamisli tudi za prihajajočo finančno perspektivo. Mislim, da se večina strinja z osebino tega dokumenta. Najbolj problematično je tisto, česar v dokumentu ni, oziroma tisto, kjer ste stvari izrazili na tak način, da moramo mi sami sklepati, kaj ste kot komisija imeli v mislih. Sami moramo razlagati vaše predloge. Zanima pa me, kot rečeno, kako nameravate organizirati delo v naslednjih treh letih. Sam osebno verjamem, da v prihodnje ne bomo preživeli, če bomo na proračun gledali samo kot na nekaj, kar nam pomaga pri izvajanju strategije EU 2020. Pa ne gre samo za odstotke. Ugotoviti moramo, na kakšen način lahko trenutno veljavni proračun podpira Evropsko strategijo 2020. Spremeniti bo treba proračun, če želimo izvajati strategijo EU 2020. In to je tisto ključno sporočilo, ki ga pogrešam v tem dokumentu in tudi v ostalih dokumentih komisije. Tako da bi bil komisarju res zelo hvaležen, če bi mi to celotno področje nekoliko osvetljiv. Dokument je dober, vendar bi res želel od komisarja slišati še kakšne bolj konkretne odgovore. Pripričan sem, da jih ima. Hvala. Ja, hvala lepa, Karen. Na seznamu imam zdaj zelene. Vem, da se je prijavil Rainer Bütikofer, bo govoril za zelene ali v lastnem imenu. Če želi govoriti v imenu zelenih, potem bo zdaj na vrsti. Če ne, potem bo Helga na vrsti. Za zelene so hotel govoriti, ampak ženske imajo prednost. Ne, ne, ne. Prosim, brez prerikanja, zdaj to bo predolgo. Ženske imajo prednost in jaz bom govorila v imenu zelenih. Najprej najlepša hvala za ta dokument, ki je po mojem mnenju, kar zadeva politično naravo, neki refleksijski dokument kot eh, pregled eh, proračuna, kar bi si želela. In takrat bi lahko postavljala bolj politična vprašanja. Veseli me, da je v dokumentu kar nekaj dobrih predlogov, ampak o podrobnosti bomo govorili kasneje. Zdaj bi se osredotočila na strateška vprašanja. Trenutno potekajo proračunska posvetovanja in pogajanja z svetom. In svet je v resolucijo zapisal sedem velikih točk, kjer gre za na nek način pregled, revizijo. 2011 naj bi bil proračun, prehodni proračun, 2012 in 2013 pa naj bi prišlo do Eh, določenih sprememb. Ne tako, da se bo od leta 2014 svet ustrezno uveljavil, kar je v njegovem interesu, tako da ne bi prišlo do nobenih posebnih kakovostnih sprememb. Sprašujem pa se, gospod komisar, kakšna je vaša politična vloga v tem umirjenju moči med eh, interesi sveta, vašim eh, papirjem, vašim dokumentom, želite zastopati svoje interese in s tem tudi interese Evropskega parlamenta ter vašega dokumenta, tako da ne bo prišlo do določenih sprememb še leta 2014, temveč že prej. To je konkretno vprašanje za vas. Kolegi so že dejali, kakšno je politično jedro tega dokumenta in odkdaj naj bi veljal ta dokument v drugi polovici te srednjeročne tega srednjeročnega finančnega načrta ali šele kasneje. In potem še eno vprašanje, ki, ki ga je postavila že kolegica od socialnih demokratov, strategija EU 2020, s vsemi kvalitativnimi novimi nastavki in pristopi glede bolj trajnostno oblikovane politike, več izdatkov za raziskave in inovacije ter druge, kako kvalitetne spremembe. Vse to naj bi se začelo leta 2014. Kakšno politično vlogo igra tukaj komisija? Boste s svojim dokumentom ustrajali eh, na tem, da bomo začeli prej v interesu Evropske unije ali pa bomo do leta 2014 eh, vmesna leta izgubili in zapravili? To so moja vprašanja za vas in želim si, da na nje tudi odgovorite. Hvala lepa, hvala zelenim. Nun bitte die ECR. ECR kot naslednji. Ni vidi za povodu, že bi kritikovač fakt, e, sam fakt. Najlepša hvala. Ne vem, zakaj bi morali kritizirati dejstvo, da nam je komisija predložila dokument. Komisija je pripravila zelo dober dokument. Trenutno se seveda o vseh teh temah šele pogovarjamo, zato je to samo dober prispevek k tej razpravi. Pravzaprav bi samo zapravljali čas, če bi preveč razpravljali o lastnih sredstvih. Če si pogledate naš parlament, boste videli, da obstaja precejšna raznolikost. Precejšna raznolikost mnen je prisotna. Vendar pa nihče ni pripravljen razpravljati o novi davčni politiki, o prerasporeditvi domačih sredstev, in o tem, kako naj bi države članice skupaj z Brusljom si ta sredstva porazdelila. Mislim, da res trenutno ni pravi čas za odpiranje teh tem. Sam imam nekaj pomislekov. Če si pogledate, kakšna je po eni strani dodana vrednost in kakšna je po drugi strani večja pristojnost regijam. V tem dokumentu govorite o podpori najrevnejšim regijam. In to je ta največja dodana vrednost, ki jo Evropska unija prinaša. Te regije imajo največjo korist od enotnega trga. Mislim, da je prav ta možnost dostopa do enotnega trga tisti element, ki nam bo vsem bistveno pomagal pri izhodu iz krize. Vsi vidimo, kakšne so prednosti. Kar pogledajte si kazalnike, ki jih imamo na voljo vsako leto. Predvsem, če si pogledamo vse skupaj na makroravni, zlasti pa v okviru kohezijske politike. To je morda nekoliko kritična pripomba z moje strani. Dokument kot tak bi morali po mojem mnenju vsi pozdraviti. Hvala. Ja, vielen Dank um, für die GUE. Hvala lepa za GUE, Miguel. Eu não vou fazer uh, grandes comentários uh, ao facto de, deste. Hvala lepa. Ne bom podajal kakšnih daljših pripomp v zvezi s tem dokumentom za razmislek. Dokument kot tak je po mojem treba oceniti v luči tega, kar ta dokument pač je. Gre za reflection paper. V tem dokumentu se pojavlja neka implicitna možnost, vsaj po mojem mnenju. In sicer, ko gre za proračunska vprašanja, je najbolj pomembno to, da se izboljša učinkovitost. Tako imenovana inovativna sredstva za financiranje naj bi bila namenjena financiranju specifičnih projektov. Če povem z drugimi besedami, govorimo o približno enakem proračunu, vendar bi morali finančna sredstva znotraj tega proračuna raztegniti na večje število projektov. Zato me zanima, ali je ta model res primeren. Sam namreč močno dvomim o to. Lahko sicer dosežemo večjo učinkovitost in lahko temu cilju tudi sledimo, zagotovo vendar se sam sprašujem, ali bodo projekti, ki naj bi prinesli večjo rast in nova delovna mesta, temeljili izključno na novih finančnih sredstev. Slišal sem veliko pozitivnih pripomp v zvezi z evroobveznicami, vendar, če se navežem na to, kar je povedal gospod Böge, inovativni načini financiranja povzročajo kar nekaj težav zaradi demokratičnega nadzora. Namreč, kako bomo mi vse skupaj spremljali, kako bomo zagotovili nadzor nad večjimi finančnimi inštitucijami ki bodo igrale ključno vlogo pri teh inovativnih finančnih instrumentih? To je prvo vprašanje. In še druga zadeva, manjša pripomba v zvezi z desetletnimi finančnimi okviri, pri katerih bi po petih letih naredili umestni pregled. Na podlagi izkušenj, ki jih imamo in ki jih imate kot komisija, nam lahko res zagotovite, da se bodo države članice strinjale o umestnem pregledu. Na podlagi trenutno veljavnega finančnega okvira vemo, da države članice sicer dajo določene zaveze, podpišajo medinstitucionalni sporazum, vendar ko nastopi trenutek, da se izpelje umestni pregled, pa države članice tega ne želijo in od tega odstopijo. Tako da, če bomo imeli desetletne načrte, bodo vse težave, ki smo jih imeli z umestnimi poročili, morale biti obravnavane z določenimi jamstvi. Sicer bomo imeli samo še en večletni finančni okvir, ki bo pomenil, da bomo deset let obtičali v položaju, v katerem ne bomo uspeli rešiti gospodarskih težav ali novonastalih situacij, kar pa je značilno za današnje obdobje. Zato vas sprašujem, kako lahko zasnujemo proračun na tak način, da se bomo lahko lažje odzivali na politične in finančne negotovosti. Še zadnja zadeva. Tisto, kar se v besedilu ne omenja. Predsednik Evropske komisije je večkrat povdaril potrebo potem, da se vključi tudi socialna dimenzija na evropski ravni, ta socialna dimenzija naj bi dopolnjevala socialne politike na nacionalni ravni. S tem se v celoti strinjam, potrebujemo dodatno socialno dimenzijo. Vendar kaj sem ugotovil? Socialne dimenzije v besedilu sploh ne omenjate. In drugo, zakaj tega ne omenjate? Še nekaj, kar je nekoliko bolj zapleteno, bi rad omenil vse po mojem je bolj zapleteno. Evropa je stopila na pot na okljub številnim razlikam med državami članicami. V mislih imam predvsem članice in ne članice evroobmočja. Kohezijska politika očitno ni bila zmožna spremeniti tega cikla, v katerega je Evropska unija stopila in ki ga močno določa kriza, v kateri se nahajamo. V tem kontekstu, kjer obstaja velika možnost, da bo prišlo do dodatnih razhajanj, me zanima, kako si komisija zamišlja socialno dimenzijo kot del tega modela. Sicer se lahko pogovorimo o možnih rešitvah v obliki kohezijskih politik, kajti kohezijske politike imajo socialni vpliv, vzpostavljajo delovna mesta, prispevajo k novim znanjem in veščinam. Vendar je očitno, da to vrstne politike niso dovolj za to, da se izognemo še večjim razlikam in razhajanjem v Evropi. Tako da se mi zdi, da bi res morali stvari izboljšati. Hvala. Dank, als... Hvala lepa. Kot uh, zadnja v imenu političnih skupin, gospa Andreasen. Hvala, gospa predsednica. Tudi sama sem nekoliko zmedena zaradi tega dokumenta in tudi zaradi same vsebine dokumenta. Vendar Tisto, kar me skrbi, je, da je to dokument o razmisleku. Komisija pa očitno ne razume, kaj je treba storiti za to, da nam predloži koristen proračun. Ta stvar me skrbi namreč kar nekaj let. Prejšnji teden in tudi ta teden smo se znašli v položaju, ko, naprimer, Evropski parlament sprejme odločitev, da se za proračun za leto 2011 sprejme tudi sklep o 300 milijonih evrov za mlečni sektor, komisija istočasno poda predlog, da se zmanjša ta proračunska vrstica za leto 2010. To imamo v mislih, ko govorimo o neučinkovitem proračunu. Kakšne igrice se pa gremo pravzaprav? Zato me dejansko zanima, ali komisija sploh razume, kakšna je povezava med neučinkovitim proračunom in nepravilnostmi, ki jih računsko sodišče vsako leto ugotavlja na številnih proračunskih področjih. Pa naj si gre za nepravilnosti ali za goljufije, gre za stvari, o katerih se je treba pogovoriti. Dejstvo pa je, da pri naprimer kohezijskih skladih prihaja do številnih nepravilnosti proračun, ki smo ga v parlamentu predlagali in tudi izglasovali, smo prosili za 17-odstotno povišanje sredstev v kohezijskih skladih. Zato naj za zaključek povem samo to, da trenutno spoh še nismo v položaju, ko bi se lahko pogovarjali o lastnih sredstvih, o povečanju lastnih sredstvih ali o katerihkoli drugih predlogih za pridobitev lastnih sredstev. Če sploh evropskim državljanom nismo zmožni predstaviti učinkovitega proračuna. Hvala. Hvala lepa. Zdaj je na vrsti poročevalec z kratkim prispevkom, <laughs> zelo kratkim. Potem pa bo odgovarjal komisar. <laughs> Gracias, predsednica. Muy brevemente. Zelo na kratko, gospa predsednica. No, v tem primeru bom še toliko bolj kratek, zato ker so kolegice in kolegi povedali že pravzaprav vse tisto, kar je bilo treba izreči. Kar zadeva lastna sredstva, nova lastna sredstva, naj povem, da je to sicer razprava, ki bi parlament zanimala, vendar se mi zdi, da bi morali pač upoštevati dejstvo, da se lasna sredstva omenjajo v trenutno veljavnih proračunih, da je v vsaki kategoriji predviden določen manevrski prostor. Ne vem, ali je Evropska komisija v nujnih primerjih res zmožna najti dodatna finančna sredstva, s katerimi bi lahko potem tudi financirali te izjemne dogodke, kot se zgodi naprimer pri projektu ITER pri projektu ITER nismo uspeli zagotoviti dodatnih sredstev. Potem govorimo o trajanju finančnih perspektiv tudi v našem odboru. Naj kolegice in kolege spomnim na to, da smo izglasovali stališče, da smo se dogovorili o tem, da bo petletno obdobje veljalo, da je treba zagotoviti tudi umestni pregled, vendar je istočasno treba poskrbeti tudi za ustrezno fleksibilnost. Enako pričakujemo tudi od Evropske komisije. Evropska komisija je predstavila svoj dokument o reviziji finančne perspektive. Mislim, da je ta dokument veliko bolj koristen za bolj oddaljeno prihodnost, nekje od leta 2014 naprej, kot za to bližnjo prihodnost. Kajti v tem dokumentu se bolj obravnavajo teme, ki bi jih lahko vključili v novo finančno perspektivo. To niso teme, ki bi jih obravnavali v trenutni reviziji. Me pa res skrbi, kakšne bodo naslednje finančne perspektive. Zato se mi zdi, da je to res dober dokument in mislim, da tudi ni preveč oddaljen od eh, naših stališč. V tem dokumentu se nahaja veliko pomembnih elementov, ki bi jih lahko tudi naš odbor Sure koristno uporabil. Evropska komisija se mi zdi bo morala upraviti svoje delo, mi pač svojega. Evropska komisija je pripravila ta reflection paper, kakorkoli ga že imenujete, gre za uradni dokument, o tem, kakšne naj bodo temeljne usmeritve pri naslednjih finančnih perspektivah. Mi pa smo tisti, ki moramo seveda opraviti svoje delo. Dobro je, da naše delo bolj ali mal manj so upada. Dobro je tudi, da smo si že vnaprej podali povratne informacije. Komisija je v preteklosti bolj delala za svoj račun, niti nam ni posredovala informacij, v zvezi z delom, ki ga upravlja, vse je bilo zavito veliko tajno. Mislim, da se je celoten postopek precej izboljšal, tudi naša stališča so si veliko bolj bliže in tudi zamisli, ki jih je predstavila komisija, so precej podobne našim zamislim. Govorimo o predlogih, ki so zapisani v tem dokumentu, v Reflection Paperju, v Strategiji 2020, tudi tam smo, se mi zdi, vsi ubrali isto smer. Je pa v okviru strategije EU 2020 eno vprašanje še vedno neodgovorjeno. Vsi se strinjamo, da je treba pri prihodnih finančnih perspektivah upoštevati tudi strategijo EU 2020, vendar strategija EU 2020 ni edina zadeva, ki jo imamo. 20 odstotkov do 30 odstotkov sredstev naj bi porabili za sedem vodilnih projektov, ki smo jih opredelili. Komisija pravi, da bi morali več sredstev nameniti tudi za kmetijsko in kohezijsko politiko. Zanima pa me, ali boste tudi kmetijsko politiko in kohezijsko politiko dodatno vključili v proračun. Mislim, da je ta dokument bolj ali manj jasen glede predlogov, ki se nanašajo na kohezijsko in na kmetijsko politiko. Pri kohezijski politiki je treba zagotoviti večjo usklajenost s strategijo EU 2020. Omenjate tudi merila v zvezi z usklajenostjo. Govorite o tem, kako bo treba spreminjati cilje iz kohezije in jih prilagajati ciljem iz strategije EU 2020. Govorili smo tudi o tem, da je treba poskrbeti za veliko bolj smotrno porabo sredstev. V dokumentu najdemo številne predloge v tej smeri. Je pa res, da na nek način omejujete možnost delovanja regijam in državam članicam namreč omejujete njihovo zmožnost črpanja sredstev in njihovo zmožnost vzpostavljanja ustreznih upravnih struktur, preko katerih bi lahko bolje uporabljala sredstva, ki so na voljo. Zato se mi zdi, da bi morali o tem še dodatno razmisliti tudi v delovnem dokumentu, ki ga bomo predstavili na to temo. Kot poročevalec, gospa, poročeva, gospa predsednica, pa naj povem da je ta dokument dober, da jasno predstavlja stališče Evropske komisije in tudi Evropskega parlamenta. Naša stališča niso tako oddaljena druga od drugega. Je pa res, da moramo iti mi veliko dlje kot Evropska komisija pri oblikovanju splošnih usmeritev. To je naša pravica in tudi naša dolžnost. Smo pa hvaležni za ta dokument in mislim, da bo dokument tudi zelo koristen pri našem nadaljem delu. Hvala. Ja, dank. Ähm, ich bin... Hvala lepa. Tudi sama sem enakega mnenja, da je ta dokument dobra osnova za razpravo v našem odboru. Nisem pa mnenja, da nismo dobili ustreznega inputa. Niste formalno pozvali k temu, da vam nekaj pošljemo, ampak eh, ste dobro poslušali. saj je naše mnenje najti v vašem dokumentu. Zato sem z njim tudi dokaj zadovoljna. Zdaj pa gospod komisar. Uh, uh, Hvala za vaše pripombe, da ste bili dokaj prijazni z menoj. Naj začnem na začetku. Reimer je bil verjetno frustriran včeraj na trialogu, ko je našel naše nove predloge glede dodatnih sredstev za financiranje projekta ITER. Lahko imamo tudi deseti rebalans v proračunu, ki je pokazal, da moramo v tem letu upoštevati več kot 300 milijonov neporabljenih sredstev v kmetijstvo. To je pač dejstvo razvoja. Vprašanje je samo, ali bomo ta sredstva uporabili za ITER ali ne. In če bomo preusprodili ta sredstva, ko bomo organizirali celotno financiranje, enako velja za naslednje leto. Tudi tukaj bomo imeli pod eh, kmetijstvo 340 milijonov manj kot v predlogu proračuna. To ni pozitivni razvoj dogodkov, vendar pa eh, je dobro, če vemo zadeve vnaprej in že vnaprej sredstva porabljamo na fleksibilni način. Vse to bomo pripravili tudi v pisni obliki in boste manj zafrustrirani, kot ste bili včeraj. Skupna kmetijska politika eh, je seveda pomemben del našega proračuna. To je 30 odstotkov, enega odstotka celotnega BDP-ja Evropske unije. In, uh, Ta denar se stega potem v evropski proračun. Imamo okoli 4 odstotno zaposlenost v kmetijstvu in 40 odstotkov proračuna za te namene je mm, določeno razmerje, ki ga moramo upoštevati in je posledica eh, lokalne politike. In to smo tudi jasno zapisali v našem poročilu. Finančnem poročilu za leto 2009 so subvencije, direktne subvencije, polovico eh, poprečnega dohodka vsakega posameznega eh, kmeta. To se pravi, da gre za eksistencialno podporo To se pravi, polovica poprečnega prihodka eh, kmetov prihaja iz evropskega proračuna. To je eh, resno vprašanje in eh, tudi resno politično vprašanje, s katerim se bo morala Evropa ukvarjati. Če si. Če si pogledamo proračun in deleže proračuna, se lahko ti deleži spreminjajo. Sam prihajam iz kmetijske države, zato mogoče ne bi smel tako govoriti, ker ne smem pozabiti na kmetijske države v Evropi. To bo eden največjih problemov pri pogajanjih. Gospod Rovjel je omenjal razpravo eh, glede spremembe imena dokumenta za revizi, o reviziji, dokumenta za razmislek. Vprašanje je, kako bomo brali. To je bil pregled najprej, ne pa revizija. Seveda pa je to naloga komisije. Pregled je morala komisija narediti. In kar je videti v tem pregledu, je prilagoditev načelom strategije 2020. Če si pogledamo, na primer, pametno rast, to so raziskave, inovacije, rešitev na tehnološke platforme, Evropsko raziskovalno območje, to je del strukture, trajnostni razvoj, energenti, eh, podnebna politika, kohezija in boj proti revščini. To so vse te pomembne zadeve. Kar pomeni, da smo prilagajali zadeve v skladu z načelji strategije 2020. To je omenil tudi Reimer Böge, ki se zelo zauzema za to in je omenjal, da nimamo prilagoditve Lizboni. To smo že naredili praktično. Nismo proračunskih vrstic prilagajali, ampak eh, na praktični ravni smo se prilagodili na Lizbono. In tukaj gre za upoštevanje službe za zunanje delovanje. To je jasna prilagoditev v Lizboni, zelo vidna prilagoditev, ki pa seveda stane. Kako naj beremo dokument? Začetek pogajanj, predstavitev možnosti in eh, ne previsoka pričakovanja. potrebujem jasno sporočilo sveta, kar je ključnega pomena za začetek prihodnosti za leto 2011. Neugodno bi bilo, da zadeve peljemo tako daleč, da bomo od decembra prišli tako daleč, da bodo zadeve propadle za leto 2011, zaradi tega, ker nismo odkrito razpravljali. Torej, tu gre za dokaj dolgočasen dokument, vendar pa ponuja nekatere možnosti in razmisleke o prihodnosti. Slišali smo, da tukaj ni nič eh, zapisanega o lekcijah, ki smo se jih naučili. Lekcije o prožnosti ni nekaj, eh, kar eh, bi bilo teoretično. 80 milijard evrov smo na ta način mobilizirali mislila nič. Eh, tri, eh, so ta fleksibilnost je zato zelo pomembna. To je bila praktična vaja in eh, v reviziji proračuna boste videli tudi solidarnostni sklad Evropske unije, ki je zelo počasen instrument za notranje delovanje. Ta sklad bi lahko postal bolj prožen za primer eh, katastrofa na Mačarskem. Ne moremo se odzvati za sredstvi iz solidarnostnega sklada, zaradi tega, ker ne gre za naravno nesrečo, ampak gre eh, za tehnično nesrečo, ki vpliva na okolje ljudi. Zato bi morali omogočiti večjo mobilnost pri eh, sproščanju sredstev iz solidarnostnega ga sklada. O tem govorimo, ko govorimo o prožnosti. Na seznamu lastnih sredstev imamo dve možnosti za finančni sektor. Davek na finančne transakcije in na finančne dejavnosti. Davek na finančne transakcije še ni dogovorjen na globalni ravni. Zato bi mogoče lahko uveli davek na finančne operacije. Mogoče je bolje, če obdavčimo podjetja. S tem se bo zmanjšala nevarnost prenosa poslovanja kam drugam. Torej, boljše je obdavčiti podjetja kot same finančne operacije in dejavnosti. Na nek način moramo ločiti proračunsko vprašanje od odgovornosti. Evropski proračun ne more. Eh, deficiencies of, of a fiscal system ne more biti grešni kozel za uh, vse napake v davčnih sistemih in fiskalnih težav držav. Ne moramo biti odgovorni za vse težave, ki jih imajo nacionalni proračuni po Evropi. Imamo različne pristojnosti. Treba je ponovno spostaviti zaupanje v finančne trge. Mi moramo izpolniti to, kar smo obljubili do leta 2013. Slišali smo tudi, kako lahko beremo ta dokument. Hvala tudi za zelo pozitivne komentarje. Prav imate, napake so bile v izjavi za tisk, kar zadeva uh, lekcije iz prihodnosti. Eh, če pa boste prebrali dokument in potem primerjali z, z izjavo za tisk, boste videli, da gre za lekcije zadanjosti od danes. Gospod Trepel je govorila o povezavi med uh, samimi postopki sprejema proračuna. Ta povezava je. Uh, eh, 2012-2013 bomo imeli povezavo med vsemi vlogami. Moje stališče tukaj je, da so in the final conciliation. But for me, frankly speaking, what would Proračunske eh, vrstice morajo biti oblikovane tako, da bomo vsi skupaj eh, se pogajali od vsega začetka. To se pravi, da bo parlament sodeloval od vsega začetka priprave nove finančne perspektive, ne šele kasneje, potem, ko se bodo države članice že dogovorile in razporedile eh, milijarde in eh, milijone. To je zelo težko, vendar mora biti tudi to politična, eh, politični cilj, da nadaljujemo s postopkom osklevanja tudi po letu 2011. Ampak to je moje mnenje, tukaj nisem nepristranski. Parlament mora biti partner v pogajanjih, v med vladnem krogu. Drugače bo parlament prišel v pogajanja prepozno, takrat bo že vse dogovorjeno in potem bo šlo še samo za preostale zneske, da bo šlo za resnično odeležbo parlamenta pri oblikovanju prihodnosti. Vi imate tukaj zelo izkušene člane v parlamentu, ki lahko marsikaj prispevajo pri vodenju eh, pogajen, tako da bomo dobili v samem postopku za sprejem proračuna 2011 dobre rešitve. To bi bilo, po moje, boljše za prihodnost. Kot da se podajo samo izjave in eh, se dogovarjamo okoli posameznih eh, proračunskih postavk. To je praktično, ampak E, to je tudi vse, kar želim o tem povedati, kakšna naj bi bila politična usmeritev za prihodnost povezava med letnim načrtovanjem in e, vloga parlamenta pri e, tem finan teh finančnih postopkih. Gospod Šimanski se dotaknil dela lastnih sredstev v dokumentu. Seveda, krizni časi niso posebno dobri za sprožanje te razprave, ampak mogoče bi lahko to sprožanje te razprave sredi leta 2010 eh, je bila rezultat eh, težav, finančnih težav držav članic, ki so menili, da bi lahko z zmanjšanjem prispevkov v evropski proračun izboljšali svojo situacijo. Če bi se zmanjšalo, zmanjšalo neposredno plačila, potem bi, lahko, bi morali spremeniti nekaj na drugi strani. Kakšna država lahko kritično gleda na to, ampak vsi si želijo, spremeniti razmerje med eh, direktnimi plačili in eh, prispevki v proračun. Slišali smo, da bi 60 na 3 odstotke eh, proračunskega primankljaja v zelo kratkem času. Tukaj nimamo nasprotja med dodano vrednostjo v smislu, da omogočamo zvezno življenje revnejšim območjem. To počnemo že dolgo časa. Tipično je to pri črpanju sreč, sredstev za recimo transevropska omrežja. Gre za eh, skupne odgovore na skupne težave, kot naprimer tudi pri podnebnih eh, spremembah ali energetsko oskrbo, pa tudi odziv na naravne nesreče, v primeru poplav, kjer eh, podpremo državo, zato da se ne počuti osamljena ob takšni nesreči. In dodana vrednost nekega proračuna je tudi financiranje službe za zunanje delovanje. Ne vem pa, če bi morali samo podpirati najrevnejše eh, regije v Evropi, To morda ni najboljši način, ampak to je ena od dodanih vrednosti, gospod Portaš. Uh, Lahko se strinjam z vami, ko gre za vašo vodno izjavo, da če gre za desetletno obdobje, potem potrebujemo uh, garancijo dejanske in prave revizije. Ta garancija temelji na dveh stebrih, po eni strani potrebujemo rezervo, eh, predlagamo 5 odstotkov obveznih rezerv, 5 odstotkov, ki jih moramo prerazpoditi od drugot je veliko, zdaj smo pri nič cela nič 3 odstotkih fleksibilnosti v finančnem okviru. 5 odstotkov je torej zelo veliko za rezerve, ki jih moramo nekje najti, to se pravi, da bomo morali na vid rebalansa proračuna po petih letih. Drugi stebr je pa politična volja in tukaj imate prav. Brez eh, politične volje za takšno eh, revizijo, za rebalans, ne bomo eh, uspeli te sredstva prerasporediti, tudi če bi jih lahko. Kar zadeva socialni sklad, mora biti ta bolj uh, viden mora pa biti del kohezijske politike. Torej, ne sme biti ločen od kohezijske politike, mora pa bi postati bolj razpoznavni del kohezijske politike, tako da bi lahko z njim reševali problematiko, za katero je namenen. Gospa Andreja Sen vedno govori o kakovosti porabe sredstev. Tukaj smo dosegli določen napredek. kar se je pokazalo tudi v zadnjem poročilu računskega sodišča v tem letu, v 2010 namreč. Zmažujemo uh, plačila za eno milijardo, 2008 smo imeli pet milijard. To se pravi, da je programiranje poteka bolje. Torej, tukaj imamo razliko za eno milijardo konec leta in ne več pet milijard kot v letu 2008. Seveda pa nišče ni popoln in seveda razumem tudi vašo kritiko, ki jo sprejemam. In potem še k Salvadorjevim zelo prijaznim besedam, ki so vedno zelo prijazne. Nasplošno zelo pozitivne. Ob tolikih in priložnostih sva se pogovarjala bilateralno. In zdaj bi zaključil s svojimi komentarji in se zahvalil za nasplošno zelo pozitivna mnenja. Če imamo kaj pozitivnega zapovedati, to radi počnemo, smo pa tudi vedno zraven, ko gre za kritiziranje komisije. Ampak kot rečeno, je komisija v tem primeru zelo dobro prisluhnila, ne da bi vedno opozarjali na to. Rajmer Böge ima čisto, čisto kratek prispevek. Hvala lepa za razlage komisarja. Zanima me pa, da glede časovnih eh, računov potem, eh, ko bodo legislativni predlogi prišli nekje konec eh, junija, ko bomo zaključili s svojim delom, nam lahko komisija že danes pove, kdaj bo prišlo nezakonodajno sporočilo. Hvala lepa. Komisarju ne bi dovolila, da zaposli dvorano, preden ne bi tudi sama postavila tega vprašanja. A imate že kakšne podatke o tem, kdaj bo to prišlo? Najkasneje junija 2011. Nismo se še odločili, ali bo to junija ali maja. Po poročilu parlamenta bomo to storili. aprila ali maja, pa že lahko tudi prijeta sporočila. Ampak vprašanje je tudi, ali bomo predtem dobili še nek eh, nezakonodajno sporočilo v začetku leta ali na začetku marca. Načeloma bi morali to splošno eh, sporočilo o naslednjih finančnih eh, obdobjih predložiti z naslednjim zakonodajnim svežnem. Vendar še ne vemo, kdaj bo to, moramo se še časovno odločiti. Hvala lepa. Zdaj še 1, 2, 3 je govorniki na mojem seznamu, taj Sberman, Reinhard Butikofer in Ellie McCarthy. Yeah der Kommissar möchte jetzt entlassen werden. Eh, Kommissar pa bi rad zdaj odšel. Še enkrat se zahvaljujemo, da je prišel k nam. In mu želimo še prijeten dan, kot tudi uspešne in eh, pohval polne sestanke danes. Tajs, izvolim. Riba. E, eh, hotel sem postaviti tudi nekaj vprašanj komisarju, tako da sem nekoliko zafrustriran, ker e, moram govoriti samo predsednici, samo dve pripombi. Če si pogledamo besedilo komisije, eh, vidimo, da gremo na najnižji skupni imenovalec. Za vsakega je nekaj, ni pa prave izbire. Gospod Levandovski je dejal, da gre za bolj dolgočasno besedilo in tukaj ima prav. Če bi strategijo EU 2020 uporabili kot kriterije, na osnovi katerega bomo presojali naše proračunske izbire, potem bi morali marsikaj hudo reformirati, spremeniti. In ena od eh, teh eh, poglavi je skupna kmetijska politika, kajti sa mo, 8 odstotkov te politike je v skladu z trajnostnim razvojem. In to moramo spremeniti. E, te subvencije niso primerne, kar zadeva ustvarjen novih delovnih mest, učinkovitost, e, prijaznost okolju in podobno. Zato moramo v tem odboru in tudi drugod spodbujati komisijo, da te stvari preuči in spremeni. Nekateri kmetje živijo od teh eh, subvencij, ampak mnogi tudi ne in so se morali modernizirati, morali so sprejeti inovacije in to tudi počnejo eh, tisti, ki pridelujejo zelenjavo, sadje in mnogi drugi. Potrebujem novo strategijo za kmetijstvo in to bo pomemben korak, ki ga moramo doseči v tem odboru. Seveda potrebujemo eh, kmete za proizvodno hrane, eh, neprehranskih eh, proizvodov in tako naprej, tako kot kmetijstvo potrebujemo posod po svetu. Poskrbiti moramo tudi za to, da ne bo tako velikih podnebnih sprememb. Tukaj imajo kmetje pomembno vlogo. Vendar potrebujemo socialno odgovorno prestrukturiranje tega sektorja, v prihodnost osmerje na pametna vključevalna reforma ter izključitev neučinkovito porabljenih sredstev v prid doseganja ciljev strategije EU 2020. Kar zadeva inovacij, je, je tukaj kar nekaj v besedilu, ampak da bi državljanov in poslovno že omogočili inovacije eh, za uporabo evropskih sredstev, potrebujemo bolj poenostavljene postopke in instrumente spostaviti moramo bolj eh, uporabniko prijazno Evropsko unijo. Skrajni čas za to je po več kot 60 letih. Treba je uskladiti eh, pravila in združiti sklade, ki so namenjeni eh, doseganju istih ciljev, tako da bomo eh, omogočili, da ljudje ne bodo morali trkati na toliko vrat kot sedaj, če bodo želili sredstva. Treba pa je tudi močno povečati učinkovitost porabe sredstev. Hvala. Hvala, Tajs. Tudi, to velja tudi za vse ostale. Saj nismo brez komisije tukaj. Go, direktor Lene je tukaj z nami. Če imate vprašanja, lahko odgovori na nje in tudi smi odgovoriti na nje. Rainer Bütikofer. Hvala, gospa predsedojoča. Ampak v svojem imenu pa ne bi želel govoriti. Lahko pa ste še enkrat v imenu zelenih, komisarja ni več, tako da nimam kaj več povedati. Annie McCarthy. Razumem, da lahko drugi odgovarjajo na vprašanje, ampak ne gre za to. Imeli smo samo še tri prijave k besedi, lahko bi eh, podaljšali eh, ta vprašanja in bi lahko komisar odgovoril. Eh, ker tudi sama bi želela omeniti to vprašanje v imenu S in D. Ne bom omenjala to, kar je žilo, bilo povedano, ker je razprava že potekala. Ampak komisar razmišlja o, o nečem, o čemer ne moreš razmišljati in potem eh, zavrnemo to, če ni izvedljivo. Ali pa ne, če si pogledamo eno področje kohezijske politike, seveda moramo omenjati to, da smo pod hudim pritiskom eh, držav članic eh, v moji regiji v Združenem kraljestvu. Je pod velikim pritiskom, da se zmanjšajo sredstva za kohezijo. Slišimo tudi, da ne bo sredstev več eh, in tudi ne bo več sredstev za evropske projekte. Kaj to pomeni za revne regije, ki so odvisne od eh, evropskih sredstev? Zakaj komisija ne pogleda kakšen predlog izpred desetih let eh, iz lastnih služb, kjer so upoštevali problematiko z, zaradi kompliciranih. Eh, postopkov. Mogoče bi lahko imeli 100 odstotno financiranje določenih eh, projektov in drugod samo 50 odstotno eh, in bi zmanjšali eh, birokracijo in zapletenost postopkov, tako da bi omogočili bolj učinkovito črpanje teh sredstev. Naj še omenim šest možnosti, ki jih omenja komisija. Komisija pravi, da je to prispevek k temu, kar pravijo pametna, integrirana in fleksibilna pot eh, za prihodnost. Če imamo eh, nek pristop z evropskim davkom na dodano vrednost, je to mogoče. Mogoče bo ta sistem bolj transparenten, bolj pregleden, vendar pa bo zelo težko dobiti dobiti podporo za to. Tukaj gre tudi za regresivni davek in na noben način ne bomo popularni z takimi odločitvami. Sem tudi zelo razočaran, kot je omenil tudi španski kolega, da je komisija zavrnila zamisel o vedbe davka na finančne transakcije, čeprav je finančni sektor zdaj premalo obdavčen. In komisija pravi, da, lahko, da podpira takšen davek na globalni ravni, mogoče v Evropi davek na finančne eh, dejavnosti, aktivnosti, vendar pa to že imamo v Evropi, v Združenem kraljestvu imamo takšne dajatve. To ni škodilo našim finančnim institucijam. To se pravi, da mora komisija storiti kaj bolj inovativnega in ne zadeve kar tako zavrniti ter upoštevati to, kar smo govorili v parlamentu o davko na finančne transakcije. Smo glasovali v parlamentu in eh, komisija bi morala to prevzeti in ne pa kar tako zavrniti, kar mi ni všeč. Eh, tukaj bi lahko imeli tudi še več inovativnih idej. Uh for an investment boost and particularly as members. Evropske obveznice so dobra, dobra rešitev, dobra ideja. To bi lahko pomagalo zagotoviti večjo evropsko eh, rast oziroma gospodarsko rast v Evropi. Seveda treba počakati na konkretne predloge in bistvena točka, ki sem jo želela omeniti eh, komisarju, lahko pa komisija tudi odgovori, da eh, mnogo države članice podpirajo to, vse so glasovale za eh, službo za zunanje delovanje za davek na finančne storitve. Kako bodo predlagali tudi proračun, ki bo to reševal? Moramo seveda zmanjšati birokracijo, administracijo, ampak s tem ne bomo dobili kar proračuna za te nove aktivnosti, ki jih eh, države članice hinavsko podpirajo, eh, po drugi strani pa ne samo, da zamrzujejo evropski proračun, ampak želijo celo zmanjšati sredstva v evropskem eh, proračunu. Vse države članice igrajo isto igro. Kako lahko komisija um, torej se zanese na to, kar počne uh, svet, uh, če ne izpolnjuje ambicij, ki so si jih sami zastavili? Also zum letzten kann man einfach sagen, dass die Kommission ähm, Lahko bi rekli, da bi komisija poslala nam dopis glede financiranja vseh teh treh agencij uh, in teh možnosti. Tako da zahtevamo spremenjeno strukturo izdatkov in s tem tudi več denarja. Torej, komisija na tem po, že nekaj počne. Je, Alin pa je želela jasno povedati to, da je treba izvajati politike, ki so se bile sklenjene na evropski ravni in da morajo biti izvajane na ravni držav članic. To je res. Vse skupaj moramo imeti pred očmi, torej imeti moramo celovito sliko in upoštevati različne zamisli. Tudi komisija želi tukaj. Eh, nekako zastaviti celovit pristop. Skratka, tudi mi moramo misliti celostno. Če mislimo o Evropi, potem ne moremo ločiti naše ravni, na kateri mi delamo, na kateri mi odločiti, odločamo, uh, obravnavati ločeno od ravni držav članic. In to vemo. Uh, Lizbonska strategija ni spodletela zaradi tega, ker mi ne bi imeli dobrih idej, temveč zaradi tega, ker je bilo izvajanje v državah članicah dejansko slabo. In hkrati so bili sprejemani proti kontraproduktivni ukrepi proti tej strategiji. In enako se nam lahko zgodi pri EU 2020, če države članice ne bodo pripravljene tako rekoč z nacionalnimi politikami pripeti nekaj mesa na vse te kosti in hrpenico. Skratka, vse stvari se dogovorijo na evropski ravni, dogovorili so se o tem tudi ministri, ko pa ministri pridajo domov, pa o tem na vse to pozabijo. In to velja tudi za regionalno in strukturno politiko. Dejstvo je, da je to težava, ne vem, kako jo bomo rešili, ampak morda bomo morali biti pri tem nekoliko bolj inovativni v prihodnje. Kot rečeno, te obljube, da bomo mislili celostni, um, da bomo mislili celostno, zadeva tudi raven držav članic. Nihče drug se ni prijavil v besedi, tako da gospod Lena, izvolite. Yes, uh, um, Hvala lepa. Rad bi le zagotovil članom, da imamo zelo skrbno poročanje, v katerem se potem predajo vse, obveš, vse obvestila, vsa sporočila komisarju in tudi kolegem. Tako da no, nič, kar poveste tukaj v odsotnosti komisarja, ni izgubljeno. Še nekaj pojasnil ki bodo vam morda koristna. Kot prvo, opazil sem, da ko gre za nove lastne vire in ko gre za spisek možnosti, da dejansko obstaja tukaj izraz, ki je privedel do določenih nesporazumov, kajti na spisku je navedeno obdavčenje finančnega sektorja. In jasno je, da je to razdelek, ki povzema različne zamisli. Ena od njih pa je davek na finančne transakcije, drug pa so davek na finančne dejavnosti. Torej, komisar je kratko obravnaval obe zamisli. Ni prav, da domnevate, da sedaj davek na finančne transakcije ne velja več oziroma da ni več na spisko. To ni res. Le pač obravnava se v skupnem razdelku, naslovu, ki se navezuje na finančni sektor. Skratka, ta davek bomo preučili v v eh, bližnji prihodnosti kot eno od drugih možnosti oziroma z drugimi možnostmi in potem bomo vam predstavili tudi globljo analizo vseh implikacij tega davka. Tako da naj samo potem tukaj omenim, da vem, kaj je komisar povedal o tem in ni rekel, da bo uvedel evropski davek na transakcije, da to bo le da, uh, v kontekstu globalnega davka na uh, finančne transakcije Eh, transakcije. Na to čakamo že 20 let. Mi potrebujemo nekaj na evropski ravni in to ni tisto, kar bi pričakovali od komisije. Tukaj moram povdariti, da pregled proračuna nikakor ne daje nobenih predlogov o ničemer. To bi bilo napačno razumevanje. Finančni pregled daje mizo neke možnosti, ki jih bomo še naprej preučevali in davek o Eh, in davek na finančne transakcije je pač nekaj, o čemer bomo še nadalje razmišljali in kar bomo še nadalje preučevali. Prav tako sem opazil tudi vaš predlog, da razmislimo o 100 odstotnem financiranju. Dovolite, da končam. Odzivam se namreč na vaš predlog, da bi preučili 100 odstotno financiranje kohezijskih projektov strani Evropske unije zanimivo je, kajti prej smo govorili o uspešnosti, učinkovitosti in nadzoru in doslej smo vedno govorili o instrumentu sofinanciranja ki se je izkazal za učinkovito orodje, ki zagotavlja, da tako komisija, unija in države članice skupaj povežajo strokovno znanje in tudi finančne interese pri dobrem izvajanju. Tako da doslej smo videli, da je sofinanciranje pozitiven element dobrega finančnega poslovodenja. To torej kaže, da na te stvari lahko gledamo različno. Še nekaj dodatnih pripomb, ki se tičejo v prvi vrsti časovnice. Razprava o problemih implementacije je jasno pokazala, da je bistveno, da, so, da se zakonodajni instrumenti dovolj zgodaj sprejmejo. Zato je tako pomembna naša časovnica. Zdaj delamo v istem ritmu, kot smo delali pred sedmimi leti. In videli smo na začetku tega finančnega obdobja, da je bila implementacija nekoliko težavna, ker smo bili počasni pri sprejemanju zakonodajnih predlogov. Zato tukaj pozivam vse sodeloče pri sprejemanju zakonodaje, da so dejansko disciplinirani pri sprejemanju okvira in več kot 80 posameznih zakonodajnih instrumentov, ki jih morate sprejeti vi v prihodnjih dveh letih. Torej, časovni vidik sprejemanja je bistven za uspeh implementacije, ki potem sledi. To mislim, da bi bil očiten rezultat tudi današnje razprave. In potem še pripomba da ni dovolj, da imamo pred očmi zgolj finančni okvir, ampak tudi finančno uredbo. Razprava o finančni uredbi, ki je trenutno v teku, bo odločala o velikem delu pravil glede izvajanja naslednjega finančnega svežnja. Torej, kar se bo sprejelo v tem procesu, ki že teče, bo vplivalo na naslednji finančni svežen. To je morda zgodnja faza razprav za naslednji uspeh oziroma za uspeh naslednjega finančnega okvirja. Prosim, da tudi to postavite v kontekst in najlepša hvala, da ste mi dali besedo. Hvala lepa. Alin je še tam zadaj. Pri tem je treba povedati še to, da ta zgodba o davku in komunikacija je tekla z drugim komisarjem in drug komisar je kriv za te težave, ne ta, ki je bil danes z nami. In potem glede lasnih sredstev, v, mislim, da je ta, to poročilo namenjeno svetu in ministrom in Šemeta je menil, da davek na finančne transakcije ni v tem smislu ustrezen instrument. Toliko zaenkrat. Rajmar Böge. Glaube ich, geht es bei der Frage da pri vprašanju lasnih sredstev gre v prvi vrsti za to, da komisija, parlament in svet skupaj zastavijo dnevni red. In če smem že predtem reči, da je, je to rešitev. In če dobim takoj negativne reflekse za držav članic, eh, ki potem uh, blokirajo razumen uh, proces razprave in s tem tudi rešitve in vodijo do kontroverzne eh, razprave, potem je težko seveda iz vsega tega dobiti pozitivno rešitev. Drugo, kar je rekla Alina. Če si pogledamo, kakšni so časovni okviri uh, in če obstaja možnost, da bo švedsko oziroma eh, mađarsko oziroma ciprsko predsedstvo doseglo neke cilje z tega vidika, bomo imeli vsaj let, pol leta prej dosežke, ki si jih želimo. Torej, sedaj je parlament vključen v ta proces vnaprej in ne dobi na mizo vrženih kar tako nekih dokumentov in odločitev in s tem bo komisija tudi pokazala, da je iskrena v tem, um, v tem uh, postopku in uh, Mislim, da mora biti komisija tukaj pogumnejša tudi v svoji vlogi poštenega posrednika in se bolj uh, dokazati v svoji vlogi. Res je, obstajajo veliki problemi, ki pa, ni bil, ki pa niso bili razlogi zaradi finančnega načrtovanja, temveč eh, so bili rezultat paralelnih procesov, ki smo jih potem morali izpogajati kasneje. Vprašanje pa je, ali bo to v igri tudi tokrat, ali resnično mislite, da bomo teh 80 programov razvili v celoti znova ali da jih bomo samo pregledali. Tukaj treba poštevati tudi kontinuiteto, tako da bi bili ti procesi nekoliko te bolj tekoči in nekoliko preprostejši. Kajti, če bomo vse instrumente na novo izpogajali, potem eh, bo to težavno. Ni treba, da vržemo vse kar tako skozi okno. Gledati moramo, kaj se je izkazalo kot dobro, to obdržati in se potem osredotočiti na tiste stvari, ki jih je nujno treba prilagoditi, tako da bi bili kos novim izzivom. To bi bil moj povzetek v tem kontekstu. Ja, mislim, da bi bil to za nas vse razumen pristop. Salvador. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Imel bi predlog za komisijo, ki bo seveda nekaj, kar bo moral prevzeti tudi poročevalec. Prihodna finančna perspektiva bi morala slediti strukturi strategije EU 2020. Mislim, da se glede tega vsi strinjamo. V sporočilu komisije opažam, da nekaj manjka. Še zlasti to manjka iz celotne razprave v EU. Namreč kakršnakoli navedba o tem, kako trdo delajo države članice glede strategije EU 2020, do kakšne mere je se od držav članic eh, zahteva, da izpolnjujejo te cile. Če tukaj ne bo ustreznega nadzora strani komisije, kako se izpolnjujejo nacionalni načrti, bo zelo težko, da bi cilji, ki so zapisani v strategiji um, in ki jih bo pokrivala nova finančna perspektiva, ti cilji bodo potem zelo težko izpolnjeni v državah članicah. Torej, kot del gospodarskega upravljanja, če govorimo v kontekstu evropskega semestra, torej nadzora nad eh, državnimi proračunskimi načrti, je, bi morali to perspektivo veliko bolje izraziti. Torej, veliko bolje bi morali povedati, kako boste zagotovili, da bodo nacionalni načrti obvezujoči, katere metode bo uporabila komisija da bi zagotovila, da bodo države članice izpolnjevale cilje, ki jih vključujejo svoje nacionalne načrte. Če tega ne bo, če tega nadzora ne bo, bo težko doseči kakršenkoli kakovosten napredek s pomočjo strategije EU 2020. Tukaj je torej pomemben dvig evropskih semestrov. Vse to, je, vse to je povezano in prepleteno. Če ne bomo dosegli, da bi strategija EU 2020 bila nekaj, kar bi države članice tudi ustrezno prioritetno obravnavale, potem bo vse denar, ki ga namenjamo tej strategiji, uh, izgubljen in potraten, kajti tisto nekaj denarja, ki ga lahko vložimo v to, ne bo privedlo do nekih rezultatov. S tem ne bomo prišli daleč, sploh pa ne, če bomo delovali sami. Tako da tukaj moramo dejansko stvari gledati celovito. S tem smo prišli na konec uh, spiska govornikov in To pomeni, da smo že obravnavali točki 3 in 4. Dejansko smo časovno zelo učinkoviti. Dan. Der, genau, der ja, genau, der ursprüngliche Punkt. Prvotna točka številka 3. tukaj naj bi govorili o strategiji EU 2020 in o tem, kako bomo tukaj delovali mi. Razpravljali smo že. Poročevalec je nekoliko v dvomih opažam. Mislila sem, Salvador, da si hotel dati še nek pregled uh, nad inputi, ki so bili dani. Se motim? Vem, da je to delovni dokument in da bomo do tega prišli še lepo predstavitvi, kar je pametno, kajti tisto bo zadnji input. Ko sem se pripravljala na današnji sestanek, mi je bilo rečeno, da bomo govorili o dokumentu o razmislek in da boš ti nekako povzel današnjo razpravo in ta dokument za razmislek v neke vrste delovni dokument. Če praviš, da to ni potrebno, je meni tudi prav, ampak tega nam ni nujno treba storiti. Lahko pa prosim poveš, kaj misliš ti. Eh, eh, eh, Gospa predsedujoča, dejstvo je tako. Prekrivanje postopka, torej usklevalnega postopka in uh, tudi srečan oziroma sej v odboru za proračun pomeni neke slabosti za naše delo. Vsekakor pri nas teče nek postopek, uh, zbiramo prispevke članov odbora in pripravljamo delovni dokument o strategiji EU 2020. Hkrati pa je res tudi to, da se komisija sedaj ukvarja s pregledom proračuna. In prispevki glede restrukturiranja perspektive v luči EU 2020 bodo še mogoči. Danes smo imeli razpravo s komisarjem. In s tem lahko dejansko sprožimo postopek ulaganja prispevkov strani različnih članov odbora. V svojem delovnem dokumentu bom sodeloval z osebjem sekretarjata in skupaj bomo vključili tudi zaključke današnje razprave, vidike, ki so jih vzpostavili predstavniki komisije in tudi člani odbora. Tako da glede tega nimam kaj dodati. Danes smo dejansko bolj napredovali na tem delovnem eh, dokumentu, ker smo imeli dobro razpravo s komisarjem. Naša razprava z njim je tekla o strategiji EU 2020 in o njeni povezavi z novim finančnim okvirjem. Torej, poleg tega ni treba tukaj omeniti drugega napredka. Bi želel še kdo kaj povedati na to temo? Če ne, smo s tem prišli do točke šest. Ali ima kdo kakšno željo omeniti še kaj podrazno? Ne. V tem primeru lahko spomnim vse le še enkrat, da bo naslednja seja potekala 22. novembra v Štrasburgu in sicer od 19. ure do 21.30. To je v ponedeljek. Torej vsem lep dan. Tisti, ki se poslavljate, številni od vas, ki se sedaj poslavljate, se tako ali tako k malu znova vidimo. Wie ist die Abstimmung?